Okay, if people could please... Prosim vas torej, da zasedete svoje mesta in bomo skušali začeti z današnjim sestankom. Skoraj da točno. Kajti, če ne bomo začeli točno, bomo kradli čas naslednjim uh, delom tega sestanka in potem ne bodo imeli ljudje dovolj časa, da bi spregovorili. Tisti, ki ste prvič tukaj, naj vam povem, da imate tukaj slušalke, imate tudi kanale ob strani, ob katerih so navedeni vaši jeziki, tako da si izberete tistega, ki vam ustreza oziroma za katerega menite, da vam bo ta dogodek postal še bolj zanimiv kot poslušanje zanimivih govorcev. Sem Žin Lambert, sem poslanka v Evropskem parlamentu in sem tudi poslanka v odboru Libe in kot lahko slišite, prihajam iz Združenega kraljestva in sicer iz skupine zelenih in svobodnega zavezništva. Danes predsedujemo temu dogodku predstavniki različnih političnih skupin, ki delamo na azilnih dosjejih, ki so trenutno na naših mizah. Sem poročevalka za EPSO, torej za Evropski urad za podporo azilo, ki naj bi bil dan na glasovanje prejšnji teden v Strasburu, ampak zaradi vulkanskega izbruha je bilo glasovanje preloženo na drugo plenarno zasedanje marja meseca. Tako da smo danes še posebej veseli, da so z nami tukaj malteški predstavniki, kajti kot veste, bo ta urad, Evropski urad za podporo azilu, imel sedež v Valeti na Malti. Prav tako sem poročevalka o tako imenovani direktivi o usposobljenosti. O tem smo pravzaprav prav šele začeli govoriti. Bila sem v poročevalka še v prejšnjem postepku, postopku posvetovanja in tudi zdaj sem uh, poročevalka v postopku soodločanja in upam, da bomo sedaj tukaj imeli nek napredek tako na obeh stranih parlamenta kot na strani sveta. Torej, kot sem že rekla, imamo tukaj uh, več predsednikov oziroma članov različnih političnih skupin, ki predsedujejo današnjemu dogodku. Vsi seveda, ki delate na uh, teh dosjejih lahko spregovorite z predstavniki nacionalnih parlamentov glede tistih dosjejev, ki so za vas najbolj zanimivi. Kontekst današnjega popovdneva je tak, da se zelo dobro zavedamo, da obstajajo razlike pri uporabi obstoječega azilnega pravnega reda. Seveda nekatere države članice se čutijo, da so pod še posebnim pritiskom, včasih se um, menijo in so zaskrbljene, da nimajo zadostne podpore drugih držav članic, da bi lahko um, opravljale svoje obveznosti in odgovornosti. Zato je leta 2008 Evropski parlament zaprosil za študijo od uh, mreže Odisej, Odiseus, ki je pravna mreža za študije o migracijah in azilu in to mrežo Odisej smo prosili naj pred, uh, preuči direktive in predloži predloge, kako bi lahko ta pravni red izboljšali, tako da bi imeli učinkovit, visoko kakovosten sistem, ki bo skrbel za tiste ljudi, ki potrebujejo zaščito. Tako smo prosili današnje govornike naj spregovorijo različ o različnih vidikih te teme. Celotna študija naj bi bila na razpolago v nekaj dneh, nekaj tednih, v tem bomo še slišali, tako da bomo sedaj dobili neke vrste okus, tako da boste vsi dobili še več motivacije, da bi to študijo dejansko prebrali in se ne le zanašali na to, kar boste slišali danes. Tako da boste poslušali različne govorce, vsak bo imel 8 minut na voljo, potem pa bodo poslanci in tudi nacionalnih in Evropskega parlamenta imeli priložnost, da zastavijo vprašanja, da zaprosijo za pojasnitve ali pa da predstavijo lasne nacionalne izkušnje. Prav tako imamo zelo debel dosje, kot lahko vidite, trden dosje, nekaj lahkega branja za nespečneže. In ta dosje pač prikazuje različne nacionalne strategije na tem področju, ta hip. Tako da sedaj brez odlašanja predajam besedo Filipu Bruheju, ki, Debrojker, ki je profesor Inštituta za evropske študije in pravne fakultete proste oziroma svobodne univerze v Bruslju in ki je koordinator akademskega omrežja Odisej. Madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Zelo smo hvaležni Evropskemu parlamentu, da nam je dal to nalogo, da izvedemo študijo o bodočem skupnem evropskem azilnem sistemu. In iz tega razloga smo eh, tudi postavili posebno raziskovalno eh, ekipo znotraj mreže Odiseus. Eh, tu eh, v tej ekipi je 12 eh, strokovnjakov iz petih držav članic. Pripravili so študijo, ki se stoji iz treh delov. V prvem delu naj bi po želji Evropskega parlamenta, citiram, ocenili načine in rezultate različnih ocen AKIA na področju azila, ki jih izvaja komisija. V zvezi s tem vprašanjem lahko obžalujemo, da se ocene bolj osredotočajo na pravne vidike instrumentov, kot pa na njihov učinek, eh, zlasti na njihov politični učinek. In menimo, da se, upoš da se Dublinska uredba ni ustrezno ocenila. Vendar pa Vidimo, da se Evropska komisija močno trudi na področju ocene uporabe direktive o azilnem postopku z namenom izboljšati eh, ocene te eh, direktive, pri tem uporablja študije učinka, s katerimi želi eh, oceniti uporabo omenjene direktive. Odgovornost te eh, občutljive situacije na področju eh, ocenevanja Eh, ni samo v rokah komisije, ampak imajo določeno odgovornost tudi države članice. Kaj ti države članice niso vedno spoštovale priporočil sporočila komisije iz 28. junija 2006, s katerimi naj bi izboljšale eh, mehanizme za ocenjevanje. In tukaj lahko samo upamo, da ko se bo začel uporabljati novi 70. člen Lizbonske pogodbe, da se, bo, da se bodo takrat eh, mehanizmi evalvacije tudi izboljšali, zahvaljujoč uporabi tega člena. Potem smo poskušali analizirati tudi predloge predelave direktive eh, komisije. Vsem kolegom želim povedati, da je naša ocena pozitivna. Naša ocena predlogov komisije. Vendar pa imamo sicer načelni pridržek, v zvezi z obdržanjem dublinskega sistema. Kljub nekaterim predvidenim izboljšavam bi po našem morali ta sistem bolj pregledati, spremeniti tako, da bi bil v skladu z 80. členom Lizbonske pogodbe. Naše poročilo bo vključevalo tudi predloge v tej zvezi, predloge v zvezi z odgovornostmi, Eh, Francesco eh, Romani, moj kolega, je odgovoren za ta del. Eh, žal danes ni z nami, ampak ta točka ne bo zanemarjena v končnem poročilu, ki se pripravlja. Predlogi komisije za predelavo komisije v zvezi z kvalifikacijami, z pogoji sprejema, z azilnimi postopki, torej ti predlogi bodo po naše izboljšali raven harmonizacije skupne azilne politike. Ta bo tako postala bolj koherentna. Ravno tako menimo, da ti predlogi ustrezno upoštevajo tudi zahteve povezane s človekovimi pravicami in zahteve, ki izhajajo iz Ženevske konvencije. E, so pa tu določene Eh, določene eh, izjeme, ki bo omenila potem eh, kolegica. Jacques Jomot in Sylvie Sarolea, kolega, pa bosta vašo pozornost usmerila na pravne omejitve Te pravne omejitve po našem mnenju ne morejo biti predmet političnega kompromisa s eh, svetom v okviru postopka soodločanja in eh, zato bomo tu podarjali zlasti postopkovne garancije, ki jih morajo uživati eh, prosilci azila. Eh, Ravno tako so nas prosili naj se osredotočimo na horizontalna vprašanja, ki so prisotna v vseh pravnih instrumentih, o katerih razpravljamo. In eh, kolegica Laurence de Boche in El Brenner, eh, ta dva kolega sta eh, identificirala dva problema za trialog med institucijami. Prvič, identifikacija ranljivih prosilcev azila, ki imajo posebne potrebe in drugič, Eh, pridržanje prosilcev azila. Naj vam povem, kaj nas skrbi v zvezi s posledicami ukrepov, ki jih sprejemajo države članice, takrat, ko, sprej, eh, ko delujejo izven svojih teri, eh, teritorijev v okviru boja proti nelegalnemu priseljevanju. Ravno tako bomo govorili o tem, kaj nas skrbi v zvezi z možnostmi, ki jih imajo begunci, da bi lahko v takem kontekstu še vedno zaprosili za azil. Tretji del naše študije vsebuje predloge za prihodni eh, skupni evropski azilni sistem. Sedaj se že lahko vprašamo, ali ne bi morali dolgoročno razmišljati o tretjem cilju, da bi imeli skupni evropski azilni sistem, tako da bi delovali v skladu s programom, eh, s programom Evropskega sveta, to je tako imenovani štokholmski program. Zato smo pripravili predloge, ki so po naše predlogi za srednji rok. To so voluntaristični predlogi, istočasno pa tudi realistični, saj je cilj zagotoviti večjo povezanost, večjo celovitost Evropskega azilnega sistema, eh, upoštevajoč eh, pristojnosti na, eh, našega študija in tudi eh, upoštevajoč eh, pristojnosti Evropskega sedišča. Preden bom dal besedo svojemu kolegu, Naj vam povem, gospa predsednica, da je za nas velika čas, da lahko predstavimo danes prve rezultate naše študije v vašem parlamentu. Naj vam povem tudi, da upamo, da bo ta študija korisna in naj eh, tudi dodam za poročevalce, da smo jim na razpolago in smo jim pripravljeni pomagati v njihovem delu, ki je politično zelo težko, ampak ki je tudi tehnično zelo zahtevno. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala za ta uvod, v katerem smo lahko slišali, kaj vse bomo danes obravnavali, kateri bodo ključni povdarki današnjega dne. Mislim, da tisti, ki smo poročevalci, bomo vsekakor v stiku, bomo držali tempo, to lahko zdaj že jasno povemo. Tako da predlagam, da. Preidemo na naslednji del programa z Žakom Žumotom, ki bo govoril o skupnih oziroma splošnih načelih evropskega zakona oziroma evropskega prava, ki predstavlja smernice glede postopkovnih jamstv za prosilce za azil. Žak, izvoli. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedojoča, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. V teh nekaj minutah, ki jih imamo na razpolago, vam želimo razle, eh, razložiti razloge, eh, zaradi katerih smo eh, poskušali na podlagi splošnih načel evropskega prava ogotoviti, kakšne postopkovne garancije obstajajo za prosilce za azil. V trenutke različici predloga direktive komisije se predvideva enotni postopek eh, pregleda statuta eh, eh, beguncev in drugih statutov, države pa bodo imele pristojnost, da določijo same postopke Namen pa je okrepiti trenutne minimalne kriterije, ki jih eh, vsebuje sedaj veljavna direktiva. Te minimalne kriterije bo seveda vsaka država morala prenesti v svojo nacionalno pravo. Gre za to, da se morajo najprej določiti kriteriji, na katerih se bodo potem določali skupni postopkovni kriteriji med različnimi državami in potem je treba določiti tudi eh, pravno vrednost vseh teh kriterijev. In že na samem začetku smo razmišljali o tem, kako bi našli prave eh, pravne vire za takšne standarde. In tu smo se srečali z različnimi problemi. Najprej imamo tu Ženevsko konvencijo in protokol in eh, ta konvencija ne določa pravil za postopke kot tašne, potem so tu še priporočila in sklepi visokega eh, komisarja za eh, begunce Združenih narodov, tudi tu ne najdemo pravil za postopkovna javna oziroma. In drugi pravni vir je Evropska konvencija za človekove pravice in temeljne svoboščine in uh, Eh, iz eh, sod Mauja in iz drugih sod vemo, da ta konvencija ne govori o pravici do azila in eh, tudi ne govori o priseljevanju. So sicer določene instance sveta Evrope, ki pa niso zavezojoče. Tako da nam ostaja na razpolago samo še sodna praksa Evropskega sodišča. Sodi Eh, ki v glavnem uporablja kot pravno podlago člena 2 eh, in 3 omenjene konvencije. Potem je pa tu še 13. člen eh, ki, konvencije, ki govori o minimalnih kriterijih za učinkovito vlaganje pritožb. Potem tretji vir, evropsko pravo, tu sta dve možni poti člen sedemštirideset eh, listine o temeljnih pravicah eh, od začetka veljavnosti lizbonske pogodbe ta jamči pravico do pritožba v zvezi z pravicami, ki se jamčijo. Ta člen tudi sam vsebuje nekaj minimalnih kriterijev, lahko pa govorimo tudi eh, oziroma se sklicujemo na člen 41 listine za upravne postopke. Ta se nanaša na evropske instance, in njihove pristojnosti. Potem je pa tu še direktiva o uh, pravnem postopku. Uh, Nismo pa našli nobene konkretne sodne prakse Evropskega seduš, sodišča povezanega s uporabo te direktive. Mogoče je to zaradi tega, ker do začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe eh, ti postopki niso bili, eh, ti postopki niso bili predmet eh, postopkov pred Evropskim sodiščem. Torej, kot sem rekel, sodna praksa samega sodišča ostaja in vsa, eh, vse sodbe, ki jih je sodišče dalo, eh, kjer se govori o načelih, ki se uporabljajo, ali pa eh, ki govorijo o načinih pravne pritožbe v smislu pri eh, pogodbe. Treba je pa analizirati to sodno prakso zelo previdno, kajti treba je ugotoviti, ali gre za horizontalna vprašanja ali ne. Torej, Najprej lahko rečemo, da kar zadeva splošna načela evropskega prava, tako kot jih eh, izhajajo iz sodne eh, prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in eh, sodišča Evropskih skupnosti. Torej, poskušali smo na podlagi obeh sodišč eh, na podlagi sodne prakse obeh sodišč pripraviti katalog načelov, ki, načel, ki bi lahko bila opisana kot splošna načela in ki se lahko uporabljajo v določitkah postopkovnih jamstev. Vemo, da je sodna praksa obeh sodišč eh, takšna, da je odvisna od samega posameznega primera. Eh, pripravili smo ta katalog, poskušali smo na tej podlagi ugotoviti, kakšne so slabosti trenutne direktive in potem smo skušali ugotoviti, kakšne prednosti prinašajo nove predloge komisije. Gospe Saroleja bom dal eh, nalogo, da pripravi dva konkretna primera. Tako bomo s tema dvema konkretnima primerama uh, ilustrirali, kakšne zaključke lahko oblikujemo na podlagi naših pristopov. Tako, eh, deluje. Dva konkretna primera, kot je rekla Žak Žomot. V času, ki ga imam na razpolago, nismo mogli predstaviti vseh vprašanj, ki jih predstavlja trenutni predlog. Torej, dva primera. Prvi primer, prvi primer ki ilustrira omenjene težave, je eh, primer eh, pravice do brezplačne pravne pomoči. Predlog spremenjene Eh, direktive razširi to pravico na prvo fazo postopka, to je pa upravna faza. Sedaj se pa postavlja vprašanje, ali je to primerno in ali je obvezno, ali eh, je zaradi mednarodne sodne prokse, prakse ta razširitev obvezna. Lahko sklepamo na podlagi sodne prakse da obe sodišči menita, da takrat, ko je stranka zelo ranljiva in takrat, ko gre za pomembne probleme, ko gre za tveganje kršitve temeljnih pravic, torej v takih primerjih bi bilo želeno obvezno zagotoviti brezplačno pravno pomoč. Drugo vprašanje, ki se postavlja in ki je v razpravi v državah članicah, pa je vprašanje suspenzivnega oziroma odložne narave eh, eh odločbe, ki se izda prosilcu. Tu moramo biti previdni. Tendenca, ki jo kaže sodna praksa in pa ki jo odražajo tudi predlogi eh, komisije, torej Tendenca je ta, da je lahko pritožba efektivna samo, če se odloži eh, izvršba odločbe o izgonu. In tu ne gre samo za azil, kajti nimamo sodbe, ki bi govorila samo o azilu, ampak tu imamo eh, dva pravna predloga, dva pravna problema, med njima je povezava očitna. In sicer Če la, govorimo o efektivni pritožbi, mora to pomeniti, da se odloži izvrš, izvršba. Toliko sem vam želela povedati, kajti časa nimamo veliko, prav gotovo bomo o tem še govorili, o razpravi, ki bo sledila. Oh, Hvala. To, ti dve temi, ki ste jih pravkar omenili, sta nedvomno tisti, ki ju dajem zdaj na razpravo, in sta tudi predmet razprav v našem parlamentu, kot tudi najverjetne na nacionalni ravni. Tako da to, kar ste pravkar povedali, bo gotovo stvar, ki jo bodo ljudje želeli še nadalje raziskati. Zadnji govorec o tem delu um, seminarja je Francesco Majani, ki bo spregovoril o temu, ali lahko države članice zaupajo azilnim sistemom druga druge. To je vprašanje, ki se tukaj zelo veliko krat zastavlja. In če torej lahko zaupate državam članicam, kakšne so posledice tega in če jim ne morete zaupati, kaj to pomeni za ljudje, ki so v procesu samem. Zelo zanima me, kaj nam boste povedali o tem, Francesko. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, gospodje poslanci, gospe poslanke, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, res mi je veliko čas, da lahko danes pregovorim pred tako cenjenim občinstvom. Koordinator projekta Filip Debrojker je povedal, da imamo zelo kratke roke, tako da se bom lahko posvetil le eni od tem, ki je vključena v dablinski sistem. Druge teme lahko preberete iz poročila, seveda pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja, če jih boste imeli in če bo to seveda dopuščal naš čas. Kot je, in ko se spomni gospa Lambert, se moja predstavitev um, posveča zelo delikatni vprašanji, ali torej lahko države članice zaupajo azilnim sistemom. Seveda pa moramo najprej pojasniti, kaj pomeni zaupanje v tem kontekstu. In to zaupanje je dejstvo, da zaupamo v dejstvo, da prosilec za azil ne bo soočen s tveganjem, če bi ga preložili oziroma postavili v drugo državo članico ali pa da ne bo predmet oziroma podvržen slabemu ravnanju ali celo pregonu. Zaupanje torej pomeni zaupanje v dejstvo, da bo dublinski prenos skladen z zakonodajo in da se bo izvedel tudi uh, ustrezno. To je torej pravna opredelitev besedice zaupanje v tem kontekstu. Zato je morda dobro pripomniti, da spoštovanje neizgona predstavlja temeljni kamen, na katerem naj bi zgradili eh, skupni evropski azilni sistem. In pomembno je tudi povedati, da so države članice dožne spoštovati to načelo in to vsakokrat, vključno takrat, ko prestavi oziroma premestijo prosilca za zilo v drugo državo članico v okviru Dublinske uredbe. Sodišče je bilo tukaj zelo jasno in je povdarilo, da se države članice ne morejo avtomatično zanesti na ureditev, ki jo uvaja Dublinska uredba. Temveč, da je morda ena država članica lahko pristojna za preučitev, eh, za prosila, To še ne pomeni, da druga država ni dolžna spoštovati svojih obveznosti, ki jih nalaga prepoved izgona. Skratka, centralno vprašanje je, ali si države članice resnično lahko zaupajo ali lahko zaupajo azilnim sistemom druga druge. Odgovor na to vprašanje v skladu z Ženevsko konvencijo in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah je, da lahko imajo kvalificirano zaupanje, ne pa absolutnega, slepega zaupanja v azilni sistem druga druge. Kaj je kvalificirano zaupanje? Po eni strani so vse države članice, pogodbenice Ženevske konvencije, Evropske konvencije o človekovih pravicah in domneva mora biti, da bodo spoštovale svoje obveze. To je podlaga za zaupanje. Po drugi strani pa je dokaj jasno, v mednarodni sodni praksi, da mora obstajati tudi možnost, da se to vrstna domneva ovrže. Z drugimi besedami, mora obstajati možnost, da država članica ne premesti prosilca za azil v drugo državo članico, če tam standardi sprejema niso po, na nekem določenem spremljivem standardu in ravni ta možnost ne prenosa neke osebe obstaja danes po dublinskih pravilih. To je tako imenovana klauzula o suverenosti. Država članica, ki prejme zaprosilo, se lahko odloči, da osebe ne bo prenesla oziroma premestila v drugo državo, temveč da bo sama preučila to zaprosilo. Upam, da sem doslej dokaj jasno povedal, da to ni možnost spravnega vidika, temveč to varnostni mehanizem, ki dopušča, da se davljinski sistem izvaja skladno s temeljnimi mednarodnimi pravnimi standardi. Torej, po teoriji ali pa, če želite, po pravu to velja, kot pa vidimo v praksi, je to jamstvo tako pomembno, da tega pomena ne moremo preveč povdariti. Vsi danes tukaj vemo, da azilni standardi med državami članicami varirajo, da so si zelo različni in tudi poznamo mnenje Urada Visokega komisarja Združenih narodov za begunce, ki pravi, da standardi v nekaterih državah članicah niso resnično v skladu z določenimi mednarodnimi standardi. Tako da je ta um, klauzula o suverenosti pomembna tako z pravnega, kot tudi z praktičnega vidika, vendar pa ni zadost in ta jamstva bi bilo treba na nek način okrepiti. Z tega vidika predlog komisije za prenovitev dablinskega sistema moramo vsi pozdraviti in ga podpreti, kajti ti predlogi, če bi jih odobrili, odobrili bi v dablinske postopke uvedli zelo pomembne pravne varovalke, kot so resnično učinkovito pravno sredstvo proti prenosu, dublinskemu prenosu. To je torej pomembno za bližnjo prihodnost. Kaj pa na dolgi rok? Ali bo mogoče, ko bomo imeli prenovljen sistem, evro, skupni evropski azilni sistem, ali bo takrat mogoče vzpostaviti absolutno zaupanje? Z drugimi besedami, ali bo mogoče v celoti odpraviti z takšnimi klauzulami, kot so klauzula o suverenosti in um, tako naprej. Jaz bi pravzaprav svetoval proti to vrstnemu ukrepanju. Rekel bi ne, če se bo skupni evropski azilni sistem razvijal po trenutno določenih smernicah. Naj ponazorim, zakaj je moje mnenje tako. Če se bo skupni evropski azilni sistem razvijal po današnjih smernicah, bo imel dve pomembni strukturni značilnosti. Prvič, sprejem prosilcev za azil in določitev o njihovemu o njihovi pravici bo ostalo v domeni držav članic, seveda pod okriljem harmonizirane politike. Drugič, kar zadeva mednarodno pravo, so posamezne obveznosti in odgovornosti vsake države članice ostale tako bistvenega pomena, kot so danes. Torej, v luči teh dveh značilnosti, če je danes suverenostna klauzula pomembna, danes bi menil, da bo ostala prav tako pomembna tudi jutri. Torej, vzpostavitev absolutnega zaupanja po odloku, po odredbi bi pravzaprav predstavljala neke vrste nevarnost. Kaj ti, če zaukažemo zaupanje, ni dobro, zaupanje se mora graditi postopoma. Uh, Okrepiti je treba temelje tega zaupanja, treba imeti stroge azilne standarde, ki bodo v resnici skladne z mednarodnim pravom. Moramo imeti jasne zagotovila, da se, standardi, da se ti standardi resnično tudi spoštujejo z različnimi načini spremljanja. In ko bodo ti temelji za zaupanje dejansko um, na voljo, bomo dablinske premestitve še vedno uh, morali odobriti zaradi pravnih vidikov, vendar pa uh, morda potrebe potem ne bo. Hvala lepa. Hvala lepa in najlepša hvala vsem govornikom za to, ker so postavili kontekst za postavljanje zelo praktičnih vprašanj, s katerimi se moramo ukvarjati v zvezi z eh, predlogom za predelavo eh, direktive o azilu. In eh, verjetno bomo o vprašanju zaupanja govorili še nekajkrat danes popovdne. Nekaj poslancev in poslank je že zaprosilo za besedo. Prosimo vas, da se držite dveh minut, tako da bo čim več ljudi lahko prišlo na vrsto. Prvi govorec, ki ga lepo pozdravljam, je iz eh, Češkega parlamenta. Izvolite. Ja. Vážení přátelé, rád bych vás v krátkosti informoval o projednávání azylového. Dragi prijatelji, Želim vas na kratko informirati o tem, kako Češka obravnava svežen v zvezi z azilnimi predpisi. Senat se je ukvarjal z vsemi predlogi in je tudi zauzel stališče do tega. Češki senat se je strinjal s tem, da je potrebno v prihodnje harmonizirati ustrezne predpise Češki senat pa je tudi povedal, da je pri nekaterih direktivah bilo premalo časa med eh, izvajanjem starih predpisov in novimi predlogi. Torej, senat eh, je bil mnenja, da nismo imeli dovolj časa, da bi ugotovili, kje so težave. Eh, vsi predlogi morajo biti čim celovitejši, tako da ni potri, ne bo potrebno jih kmalo že spet prilago, prilagajati. Razen tega, uh, se pogosto zlorablja pravica, da prosilci za azil imajo dostop do trga dela in senacija je izrekel proti temu, kajti mnogi pridejo s pretvizo, da prosijo za azil, eh, zato da bi eh, pač eh, imeli dostop do trga dela. Razen tega smo proti spremembam dublinskega sistema. Nismo mnenja, da je potrebno spremljati ta sistem in ni nam jasno, na katerih temeljih bi Evropska komisija komisija rekla, ugotovila, da se neka država članica eh, ne more ukvarjati eh, z obravnavo določenih prošenj za azil. Hvala. Se opravičujem, eh, sem poslušala do konca tolmačenje vašega prispevka. Najlepša hvala za te informacije o stališču češkega senata do več vprašanj, ne samo do Dublinske konvencije. In eh, zelo zanimiva je bila informacija čudi, tudi o času, koliko časa bodo države članice imele, da eh, sistem vzpostavijo. Prav gotovo je to vprašanje že večkrat bilo postavljeno v tem krogu. Ellen Flotre iz Evropskega parlamenta želi eh, povedati nekaj besed. Hvala lepa, hvala gospa predsedojoča. Želela bi izkoristiti to priložnost prisotnosti pravnikov in rada bi jih vprašala nekaj o posledicah pristopa Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah. Kaj to pomeni eh, za mednarodne obveznosti, ki ste jih omenjali in kaj to pomeni v smislu pritožbe zaradi možnih eh, zaradi možnih kršitev pravic eh, prosilcev za azil eh, in potem eh, za zadnjega govornica, kako vidite možnost, bolj usklaje, možnost vzpostojitve bolj usklajenega evropskega azilnega sistema? Recimo, če zavrnitev oziroma izgon v eni državi potem lahko velja tudi v drugi državi. E, in ali ne bi bilo dobro razmišljati o Evropskem sodišču za pravico do azila, ki bi bilo zadnja instanca in kjer bi se lahko izrekale odločbe z retroaktivnim učinkom, e, to bi vplivalo na delo e, domačih nacionalnih sodišč. Ali razmišljate tudi o teh vprašanjih? Uh, Sofi Gijom je tudi imela vprašanje. Lepo vabim tudi poslanke in poslance z nacionalnih parlamentov, da kaj povedo. Ne mislite, da je to samo eh, stvar Evropskega parlamenta. Sofi, bom hitra. Prvi element oziroma že ste govorili o tem, kaj sem hotela najprej eh, vprašati. Govorili ste o brezplačni pravni pomoči in o efektivni pritožbi. Mislim, da to tegne biti zelo koristno, kar je sedaj predlagano. Dve hitri vprašanje imam še za vas. In sicer vprašanje varnih tretjih držav. Sem poročevalka za direktivo o postopkih in ta tema se mi zdi zelo pomembna. Se pravi, vprašanje koncepta tretjih varnih držav, potem pa odprava evropskega seznama zaradi težav, eh, ki so jih imele države članice, niso se mogle dogovoriti o tem seznamu. In ali je pametno obdržati ta koncept v novi različici direktive, ali ne bi vsaj eh, spremenili druge priloge Eh, ki govori o eh, tem, da je država članica tista, ki določa tretjo varno državo. Potem vprašanje se nanaša tudi na koncept evropskih držav, evropska država, odkar je prišlo do širitve eh, Evropske unije, to vprašanje praktično nima pravega razloga oziroma ta koncept nima razloga za obstoj. Kakšen kakšna je prihodnost tega koncepta v vašem eh, oziroma v eh, omenjenem predlogu. No, na sestanku z poročevalci v Senci smo si postavili nekatera vprašanja, na katera nismo dobili odgovorov. In sicer smo se vprašali, od katerega trenutka se nekdo šteje za prosilca za azil. Kajti ta eh, rok 72 ur, ki jo predvedeva direktiva o postopkih, se pravi od trenutka, ko oseba vloži svojo zahtevek, svojo prošno. Tu se mi zdi situacija dokaj nejasna in me zanima vaše mnenje. Hvala. Okay, well, to je bilo nekaj lahkih vprašanj za začetek te razprave. Kdo želi začeti, prosim? Prosim. Filipa. Euh, je vais avoir un rôle, euh, extrêmement simple aussi. Moja vloga je zelo enostavna, kar zadeva prvo vprašanje. Predlagam vam, da vam odgovorim pozneje. Henri Label bo imel svojo predstavitev in on bo eh, odgovoril na to vprašanje v okviru svoje predstavitve in s tem bomo prihranili veliko časa, glede na to, da ga nimamo veliko. Kar pa zadeva probleme v zvezi s postopki, pa se obračam na kolega Žaka Žomota in eh, kolegico Silvica Roleja. No, naj se vrnem zelo hitro na koncept efektivne pritožbe. Ko govorimo o sodni praksi obeh sodišč, se pravi Evropskega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice, ne, ne moremo reči, da se eh, odložilni učinek eh, šteje kot jamstvo za efektivno pritožbo. V nekaterih sodbah vidimo, da, sam, da gre za sam duh prava Evropske unije in da je treba imeti začasne okrepe, ki bodo zavarovali sam smisel pra, eh, prava. Eh, na Evropskem sodišču za človekove pravice se govori o interim measures. Sodna praksa se osredotoča v glavnem na okrepe izgona, odstranitve eh, in izročanja. Največji minimum, ki ga lahko določimo iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Ampak stvari niso jasne, zato ker V nekaterih sodbah piše, vsaka pritožba je lahko avtomatično eh, odložilna, eh, ampak nekatere sodbe pa niso tako jasne. Ki, tam piše, da ima pritožba lahko odložilni učinek, ampak to ni dovolj. Pri temeljni tožbi je treba zagotoviti, začasni ukrep, kar pomeni, da odložilni eh, eh, učinek zahteva predhodno sodbo o tem, ali je eh, pritožba dopustna ali ne. Kaj pa zadeva sodno, sodno prakso v zvezi z negativnimi odločbami? Tu pa lahko meni, zaključimo naslednje ko gre za prošnjo za mednarodno ali subsidijarno zaščito, v tem primeru ni nujno, da ima vsaka pritožba avtomatični učinek, ampak kadar temu ni tako, pa mora obstajati možnost zahtevati odlog izvršitve. In eh, predhodno pregled te, tašnega zahtevka. Pri V, v direktivi piše, da ima vsaka država eh, obveznost spoštovanja mednarodnih eh, eh, obveznosti. Te izhajajo iz sodne prakse obeh sodišč, ampak v direktivi ni veliko jamstev, ki bi bila neke vrste skupna jamstva. V novi predlagani direktivi pa lahko rečemo, da kar zadeva učinkovit hitrost pritožbe oziroma suspenzivnost teh pritožb. Torej, v tem je pa vsaj nek min, minimum zagotovljen. Sodišče Evropske skupnosti bo verjetno spoštovalo to direktivo, za sodi, eh, Evropsko sodišče za človekove pravice to ni eh, gotovo. Če ni bil uporabljen postepen, eh, pospešen postopek zato ker naj bi bila neka druga država eh, pristojna za pregled. V, tek, v takem primeru pa je pretožba avtomatično odložilna. V drugih hipotezah bodo države čla, članice imele možnost, da ne predvidijo odložilnega učinka, ampak bodo morale določiti postopek, ki bo omogočil odlog izvršitve. In eh, ta odlog mora veljati, dokler sodišče ne sprejme odločitve o, iz, eh, o pritožbi. In kar pa zadeva mejne ukrepe, ti, eh, ti so pa suspezivni tudi, če so v obliki manifesta. To je menimo. Z, Zato smo tudi pripravili ta eh, katalog standardov. Torej, menimo, moramo kar, eh, da moramo določiti, kar je pravno, eh, pravno zavezojoče in kar je mogoče še razpravljati na politični ravni. Uporabiti je treba tisto, kar predvideva komisija. Ampak lahko bi šli še dlje in bi lahko predvideli odložilni učinek za vsako pritožbo. Ampak tega, eh, to, tega komisija trenutno ne predlaga. Sedaj pa dajem besedo gospe Saroleja, tako da bo povedala nekaj besed o brezpravni pravni pomoči. Ja, kar zadeva to brezplačno pravno pomoč. Dve vprašanji se postavljata tukaj. To je vprašanje pravne zavezanosti tor, eh, in pa prim, vprašanje primernosti, kar zadeva obveznost. Tu ni še odločitve o tem vprašanju. Eh, sodna praksa ne govori še o tem. Po drugi strani pa obstaja sodna praksa v različnih sektorjih, ta sodna praksa pa postavlja dva kriterija, na podlage katerih se določa, ali je treba priznati pravno pomoč eh, stranki v postopku. Prvi kriterij, oziroma trije kriteriji so, no, ampak prvi kriterij je, ali gre za uh, ranljivo uh, osebo, In bolj kot je nekdo šibak v tem sistemu, večja mora biti eh, raven pomoči. Potem je pa še eh, pomen pravice, za katero gre. Če gre za temeljno pravico, kot je recimo zaščita pred izgonom, ki lahko ogrozi eh, temeljne pravice, to je lahko pravica do življenja in tako naprej, ali gre za zaščito pred mučenjem, torej tu mora biti raven eh, sodne, eh, sodne eh, ga varstva bolj visoka. Za to eh, sodno stran so stvari ja, eh, jasne več ali manj. Kar pa zadeva upravno stran, tu pa stvari niso tako eh, jasne. Eh, gre za vprašanje, ali je eh, tašna pomoč primerna. Ne govorim o primernosti v smislu neke vrste dobrovoljnosti oziroma uh, radodarnosti, gre za, bolj za učinkovitost. Narejene so bile analize o postopkovnih jamstvih eh, za eh, prosilce azile v administrativni fazi. Izkazalo se je, da je takšna pomoč v tej fazi tudi eh, koristna, kajti na ta način se zmanjšuje tveganje napak in tudi zmanjšuje število pritožb pozneje. E, ta, to vprašanje lahko pomir, pomiri tudi češkega predstavnika, ki je postavil vprašanje v zvezi s tistimi prosilci za azil, ki so v bistvu prišli iz ekonomskih razlogov. Torej, taka dva nivoja teh jamstev sta lahko koristna za tiste, ki so vložili zahtevek in ki potrebujejo zaščito eh, in je lahko koristna tudi zato, da lažje vidimo, kdo te zaščite ne potrebuje. Lahko bi razmišljali o tem, da bi imeli to pravico tudi v administrativni fazi, če Eh, obstaja ustni postopek, je tu še cela vrsta jamstev, ki morajo uh, s tem ustnim postopkom biti, biti povezana. Verjetno v veliki miri to izhaja tudi iz zdrave pameti, ne pa toliko, ni pa toliko odvisno od prava. Ne bi se spuščala toliko v tehnične podobno. Če sodni praksi določimo še uh, Eh, sodno prakso, ki jo, pre, eh, ki jo pregledamo tudi z vidika načeli nediskriminacije. Torej, to bi tudi šlo v prid zagotavljanja brezplačne pravne pomoči. Toliko o vprašanju brezplačne pravne pomoči. Postavili še vprašanje o konceptu varnih tretjih držav. Tu Eh, je vprašanje, ali je sploh korisno, da ta koncept obdržimo in če ja, ali naj ta koncept razširimo tudi v evropskem eh, smislu na podlagi nacionalnih seznamov. Ali je koncept koristen naivno oziroma če poenostavimo stvari, se lahko vprašamo, ali se sploh splača obdržati ta koncept, potem, ko se bomo dogovorili o tem, da prosilec za azil, za katerega se koncept uporabi, mora imeti zagotovljeno določeno raven postopkovnih jamstev, ekvivalentno drugim, v tem kontekstu. Kaj ti? V primeru uh, izgona je recimo tveganje veliko. In postopkovne garancije so tako pomembne kot tiste, ki jih je treba priznati drugim prosilcem azila. Paziti je treba na to, da ne pride do preveč kompleksnih postopkov. Ko govorimo o postopkovnih jamstvih, eh, tu je garancija osebnega razgovora, možnost eh, spodbijanja domneve in tako naprej. Prvi odgovor. Drugi odgovor. Odgovor na vprašanje o nacionalnih seznamih. To se nam zdi v nasprotju s konceptom harmonizacije in z evropskim koncepti. Kaj ti argumenti predloženi v prid nacionalnih seznam? No, to predstavlja težavo, eh, težavo kaj ti evropske institucije lahko dobijo dokumente in pripravijo minimalni seznam, ki pa ne, eh, kjer eh, Ki ne, eh, ki ne bojo eh, nacionalne seznamke. No, upam, eh, da mi ne boste zamerili, da vam ne odgovorim na vprašanje, ampak naslednji eh, govornik bo govoril o tem. Um, torej, če jaz izkoristim tisto malo časa, ki je še ostal, da odgovorim na dve vprašanje. Eno je zastavil poslanec iz Češkega senata. Kar zadeva Dublina, se verjetno sklicujete na odložilni mehanizem v členu 31 predloga komisije. In zanimalo vas je, na kakšni podlagi bi komisija odložila prenos v neko državo. Če smem povedati svoje mnenje, mislim, da so razlogi dovolj jasno opisani v predlogu komisije in to so kršitev dejstva, da uh, je raven zaščite pod evropskimi standardi. Nekdo bi lahko rekel, da je operacija kompleksna in da ni enovita, zlasti zaradi tega, ker evropski standardi trenutno niso zelo jasno določeni, če smem tako reči, vendar pa komisija preverja skladnost s evropskim pravom, odkar eh, je um, bila ustanovljena. Torej, to je njeno delo od leta 1900. 57, tako da nimam razloga, zakaj ne bi mogla eh, preverjati skladnosti nacionalnih azilnih praks z evropskimi azilnimi standardi. Mislim, da je to sposobna početi. To je torej opaska profesorja za evropsko pravo, ampak to je bil odgovor, ko mi je padel na pamet, ko sem slišal vaše vprašanje. Torej, mislim, da je komisija dovolj usposobljena, da upravlja svojo nalogo. Kar zadeva evropske standarde, imam en, um, eno opasko. To je dober pri, pri primer za to, da se vam zdi, da je pravo dokaj jasno in jasno določa odgovore na to zelo zapleteno vprašanje, vendar pa v resnici temu ni tako. Zelo pogosto imamo standarde, ki dopuščajo določene prakse, prepovedujejo neke druge prakse in potem pa obstajajo tretje prakse, ki so dvomljive ali pa predmet razprave z vidika teh standardov. Klauzula o evropski varni državi je bila po, mnenji, po mnenju nekaterih uh, posem v neskladju z prepovedjo izgona ali pa dvomljiva. To je bila torej razprava. Če torej odgovorim na vaše vprašanje z vprašanjem samim, je moje vprašanje, kaj pravi Lizbonska pogodba, ki pravi, da mora evropski azilni sistem zagotoviti spoštovanje ne izgona. Ali s tem hočemo reči, da mora uh, pravni sistem zagotoviti to vrstno raven zaščite, da ne bo obstajalo dvoma, da se neizgon krši. Če je temu tako, bi bilo to klauzulo verjetno treba vzeti ven iz direktive o postopkih. Tako smo vsaj mi razumeli do neke mere tudi našo nalogo, kajti če Evropska Pogodba pravi, da more azilno pravo zagotoviti spoštovanje ne izgona, potem dvomljive prakse sploh ne bi smele biti predmet razprave. In na tej premisi sem jaz oblikoval svojo predstavitev. Če pa hočemo najti prakse, ki so morda skladne z mednarodnimi standardi, potem imamo tukaj veliko obširnejšo platformo za razpravo oziroma predmet razprave. Najlepša hvala. Tisti, ki vas zanima, kako države članice obravnavajo vprašanje tretjih varnih držav, boste morda želeli prebrati glo, um, globoko študijo Visokega komisarja Združenih narodov za begunce o direktivi o postopkih, kjer je menda 72 držav, pri katerih se države članice vsekakor niso mogle dogovoriti, da so varne. Potem pa je bila država, za katero je bilo rečeno, da je varna za moške, ne pa za ženske. In to je eden od vidikov enakopravnosti spolov in enakosti spolov, ki jih tudi obravnava v, v Evropskem parlamentu. Mislim, da ni želel zastaviti vprašanja nihče drug, nobeden od poslancev iz nacionalnih parlamentov oziroma Evropskega parlamenta, tako da bom storila nekaj, kar tukaj pravzaprav zelo redko vidimo, namreč, da bomo ta prvi del današnjega seminarja zaključili nekoliko predčasno, tako da bo dovolj časa na voljo za vprašanja, ki se bodo ponujala kasneje. Tako da mi je zelo žal, da bo sedaj gospod Label pravzaprav um, prav, že imel veliko vrsto vprašanj, ki ga bo pričakala za na koncu. Tako da predajmo besedo predsedujočemu za drugi del seminarja. Gospe in gospodje, Gospe in gospodje, eh, pridobili smo nekaj časa in zato predlagam, da nadaljujemo s svojim delom. Eh, lepo prosim, da zasedete svoja mesta. Euh, Predlagam, da po seji, ki je predsedovala Jean Lambert, ne zgubljamo več časa in da čim več minut, ki jih še imamo na razpolago, posvetimo nadaljni razpravi. Začenjam torej drugo sejo. Ime mi je Silvi Gijom, sem poročevalka za direktivo Evropskega parlamenta o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje. In eh, predlagam, da govorimo o nekaterih eh, aktualnih horizontalnih vprašanjih. Zato smo predvideli dve predstavitvi. Prvo predstavitev bo imel gospod Heil Bronner, ki je profesor na Univerzi v Konstanci Nemčija in ki bo govoril eh, tudi o pogojih za pridržanje prosilcev. Eh, za azil. Dajemo takoj besedo. Dank, Hvala, gospa predsedujoča. Torej, mene so eh, določili, da govorim o najbolj pereči temi. Pridržanje prosilcev za azil je brez dvoma, tudi če so izpolnjeni vse, vsi pogoji po obstoječih direktivah, velika omejitev temeljnih pravic človeka. Pravna podlaga je jasna. Peti člen, drugi od, prvi odstavek Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki omogoča pridržanje, med drugim, da se prepreči nedovoljen vstop v državo. Dvomi, ki so nastali, eh, niso bili odpravljeni sodno prakso Evropskega sodišča, vendar imamo pomembno sodbo, sodbo Sadi, ko je Evropsko sodišče eh, ugotovilo in nekateri so bili tudi presenečeni nad tem in sicer, da, pridržanje prosil, da je pridržanje prosilca za azil dovoljeno, zato da se prepreči, da prepreči eh, nedovoljen vstop osebe v državo. Torej, eno od glavnih vprašanj, na katere je sodišče moralo odgovoriti, je, ali se sme osebo pridržati tudi, če ni neke konkretne nevarnosti javnih interesov, interesov varnosti ali drugih eh, javnih interesov. Evropsko sodišče za človekove pravice je Eh, zauzelo isto mnenje kot Lurdska zbornica v Združenem kraljestvu in sicer, da je treba uh, uh, to obravnavati s širokim manevrskim prostorom in da je treba s tem ravnati drugače kot pri drugih eh, eh, primerih take nevarnosti. V angliščini se to, to... Vse, kar se zahteva, je, da je pripor resnični del procesa, s katerim se ugotovi, ali je posamezniku treb, eh, naj bi mu bil dovoljen vstop ali azil in da to ni drugače arbitrarno, naprimer zaradi trajanja. To pomeni, da se mora opraviti samo presoja sorazmernosti. Če si ogledamo prakso v državah članicah, potem ugotavljamo eh, velik razpon pravil eh, glede pridržanja prosilcev za azil. Smirnice oziroma direktiva o azilu in tudi direktiva o sprejemu sta po moje pra, pravilno določili načelo, da samo dejstvo iskanja prosila, eh, azila ne zadostuje za to, da se sme osebo pridržati. In če naj ta ugotovitev ne bi bila povsem votla, potem eh, če oseba, naprimer, nima pri sebi ustreznih dokumentov, to še ni razlog, da se jo lahko pridrži. Sedaj pa želim povedati nekaj o razlogih, ki jih predlog komisije predvideva za pridržanje, naprimer razlog za ugotovitev identitete ali Eh, državljanstva. Potem razlog za zagotovitev dokazil, na katerih temelji prošnja za azil in ki bi eh, se lahko, dokumenti, ki bi se lahko izgubili. Potem eh, razlog, da je treba opraviti predhodni postopek, kjer se ugotovi, ali je dovoljen vstop. In potem še razlog varn, javna varnost. Mm, torej, to so glavni razlogi in pa moje so tudi skladni s eh, načeli, ki jih je um, določilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Vprašanje se postavlja, ali potrebujemo še dodatne razloge in svet je podal predlog v zvezi s tem in po moje bi res bilo potrebno uvesti še dodatni razlog in sicer razlog, ki eh, se opira na konkretno nevarnost significant risk absconding, torej da se nekdo skrije. Um, tega, po mojem, ne smemo izključiti zato, ker je to tradicionalen razlog, ki e, je zapisan tudi v Evropski konvenciji v petem členu e, točki F prvi odstavek in sicer, da e, prosilec za azil, za azil um, se skrija v državi, ampak po mojem moramo imeti tudi eh, konkreten sum, da bo prišlo do tega. In razen tega je treba upoštevati še druga postopkovna pravila v zvezi s tem, eh, ki pa jih sedaj ne bom obravnaval, ker ni časa za to. Eh, vendar seveda obstaja tudi nevarnost, eh, usklajevanja ustreznih pravil v ured, eh, dublinski uredbi, kjer piše, da je pridržanje dopustno, če je že bila izdana odločba o transferju. In če bi imeli splošen razlog nevarnosti, da se bo oseba skrila, tega pravila iz Dublinske uredbe ne bi potrebovali več. Razen tega naj bi to bilo dovoljeno samo, če eh, druga sredstva niso bila, eh, če drugih sredstev ni bilo možno uporabiti. Ampak po moje eh, to ne gre, kajti če eh, druga sredstva niso bila učinkovita, potem pridržanje po mojem mnenju enostavno ni možno in zato se mi taka ureditev ne bi zdila pametna. Uh, Pa še nekaj, kar želim povdariti, torej minimalno trajanje azilnega postopka, to je zelo komplicirano. Torej, predvideni predlogi doslej niso predvideli minimalne dolžine takega postopka. Seveda je tudi tu treba upoštevati načelo sorazmernosti in nisem tako skeptičen, kot eh, to včasih izhaja iz eh, ustrezne literature in sicer da obstaja nevarnost, da države članice eh, bi to interpretirale kot pravico, splošno pravico do pridržanja eh, oseb, če ne bi določili minimalnega trajanja postopka. V Nemčiji tako, da se zelo eh, strogo preverja, ali obstaja razlog, da oseba ostane pridržana ali pa da se jo mora uh, izpustiti. Torej, um, če, če administrativne težave niso razlog za to, torej, če so tudi organi pristojni za to, da uh, ni bila sprejeta odločitev, potem se uh, ne sme uh, iz tega razloga podaljšati pridržanje. Torej, Eh, vprašanje je, eh, ali naj bi po šestih mesecih naprimer eh, predvideli še daljši rok, če je že prišlo do poskusa, da se oseba skrije, da se prav, da se umakne organom oziroma če oseba ni ustrezno sodelovala v postopku. Uh, še beseda dve o jeziku postopka. Uh, ni, uh, nisem mnenja, da naj bi morala, torej da moramo izhajati iz tega, da oseba ne razume jezika, če ni to njen materni jezik. Torej, uh, predviden eh, predpis oziroma predlog se mi zdi v skladu s konvencijo. Deveti člen predloga, kar zadeva učinkovito pravno varnost, je po moje v skladu s eh, listino o temeljnih pravicah in še zadnja pripomba, eh, torej če govorimo o učinkoviti pravni zaščiti in o ne o, o brezplačni pravni pomoči, potem bi eh, morali razmisliti tudi o praktičnih posledicah tega. Samo kratka informacija o tem. Danes v Nemčiji sicer ni več toliko prosilcev za azil, ampak eh, leta 1992 eh, jih je bilo 438 tisoč in če bi vsi prijeli eh, brezplačno pravno pomoč na administrativni in pravni ravni, potem bi za vse pravnike v eh, Nemčiji imeli dovolj dela, ampak praktično na ta eh, ureditev pa ne bi bila. Hvala. Merci, monsieur, Hvala lepa, gospod Heilbronner. Predstavljam eh, si, da imajo eh, naši gostje kar precej vprašanj, tudi sama imam nekaj vprašanj. Sedaj bom dala besedo gospe Laurence de Boše, ki je tudi pravnica in svetovalka na področju pravic do azila. In, eh, je tudi eh, svetovalka pri akademski mreži Odiseus, govorila bo pa o eh, ranljivih prosilcih. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, poslanke in poslanci. Trenutna evropska direktiva o minimalnih pogojih za sprejem prosilcev, eh, prosilcev za eh, azil je edini pravni instrument prve generacije, ki vsebuje specifične določbe, ki od držav članic zahtevajo, da upoštevajo situacijo ranljivih prosilcev za azil s posebnimi potrebami. Te specifične določbe, to je člen 17 omenjene direktive, eh, ta direktiva je stebr na tem področju in omogoča predvsem ranljivim prosilcem, da lahko uživajo posebne pogoje sprejema, ki so v skladu z njihovimi posebnimi potrebami. Eh, in eh, leta 2007 je eh, mreža Odiseos izvedla študijo o uporabi direktive o sprejemu in ugotavljali smo, da je v mnogih državah članicah 17. člen ostal mrtva črka na papirju in da niso uvedle nobenega postopka za opredelitev ranljivih prosilcev za azil. Torej, člen 17 omenjena direktiva ne stipulira eksplicitno obveznosti za države, da vzpostavijo takšen postopek za opredelitev. Če pa takega postopka za identifikacijo ni, potem pa v večini primerov eh, posebnih potreb ne ugotavljajo. In to iz enostavnega razloga. Veliko situacij, ranljivih situacij je takšnih, da jih ni mogoče takoj opaziti. Tu mislim zlasti, ampak ne izključno, na mučenje. Mučenje ne pušča nujno vidnih sledov ampak eh, povzroča travme, poškodbe, zaradi katerih eh, žrtov često ne more govoriti o tem, kar je preživela. Predlog direktive komisije gre prav gotovo v pravo smer. Kajti ta predlog poskuša rešiti to slabost in zato lahko ta predlog le pozdravimo. Novi člen 21 predloga direktive komisije zelo jasno določa, da imajo države članice obveznost, da vzpostavijo poseben postopek za opredelitev ranljivih prosilcev. Vendar pa je tu en konceptualni problem. In sicer komisija ne dolo določa ranljivosti oziroma ne določa kriterijev za določanje ranljivosti. In to lahko povzroča uh, probleme v smislu pravne varnosti. Alors, ce problème euh, conceptuel, c'est... Ta konceptualni problem je postal še eh, hujši v eh, besedilo sveta iz novembra 2009. To besedilo sveta vsebuje dva koncepta. Na eni strani je to koncept ranljivih prosilcev za azil, po drugi strani pa imamo koncept eh, prosilca za azil s posebnimi potrebami. Ni pa nobene povezave med obema konceptoma. Ta dva koncepta med seboj sploh nista povezana med seboj in zato menim, da eh, ta eh, tekst eh, sveta ni uporaben. Mislim, da gre tu za vprašanje, ki je bolj tehnične kot politične narave in bi ga lahko z lahkoto rešili. Predlog komisije bi zato moral omogočiti boljše upoštevanje okoliščine ranljivih prosilcev za azil s posebnimi potrebami. Kaj ti? države članice so tiste, ki dajo na razpolago potrebna sredstva za efektivno uporabo omenjene določbe. Takšna je torej situacija z vidika pogojev sprejema. Kako pa se e, upoštevajo ranljivi prosilci s posebnimi potrebami v okviru pravnih e, instrumentov, ki se nanašajo na postopek? Tu, e, to je povezano z direktivo o postopku in dublinsko uredbo. Tu je predlog komisije za direktivo in za uh, predlog uredbe eh, Dublin. Torej, oba, ta predlog gre v dobro smer, saj vsebuje specifične določbe, ki se nanašajo na ranljive prosilce za azil s posebnimi potrebami. Vendar pa ta besedila ne predvidevajo vseh posledic uporabe načel, ki jih predvidevajo. Recimo, direktiva o postopkih. Tu lahko ugotovimo, da ta direktiva ne določa, da morajo države članice vzpostaviti postopek opredelitve ranljivih prosevcev. Torej imamo isti problem, kot ga imamo sedaj v zvezi z direktivo, ki določa pogoje sprejema. Kajti, če nimamo zavezojoče določbe za, opred, eh, eh, za vzpostavitev postopka za opredelitev, potem bo ta direktiva ostala mrtva črka na papirju. Če tu pomislimo na otroke med drugim, če pomislimo na eh, ljudi, ki imajo zdravstvene probleme, men, probleme mentalnega zdravja, eh, žrtve mučenja, če mislimo na žrtve drugih oblik nasilja. In če si sedaj pogledamo, kaj pravijo teksti, ki govorijo o postopkih. Najprej direktiva o postopku. Dva postopka sta pomembna. Najprej je treba spremeniti načine samega postopka. Zakaj? Posem jasno je študije namreč to dokazujejo. E, traume povzročajo probleme s spominom, probleme koncentracije in ti problemi lahko vplivajo na e, način, kako se bo e, prosilec obnašal v razgovoru. To je treba upoštevati in predlog eh, eh, komisije to upošteva. Drugi vidik pa je povezava med stanji radljivosti in pa dokazi, ki so lahko podlaga za dodelitev statuta, eh, statusa. Če ne bomo imeli postopka, s katerim bo mogoče identificirati take osebe v postopku eh, pridobitve azile, bosta ta oba vidika ostala mrtva črka na eh, papirju. Dublinska uredba. Centralno vprašanje je naslednje. Oseba, ki jo je, ki jo je treba prepeljati ali je fizično in mentalno sposobna za ta transfer. Tudi tu gre komisija s svojim predlogom v pravo smer, kajti njen predlog vsebuje določbo, ki pravo, da samo tiste osebe, ki so sposobne takega prevoza, eh, lahko tudi eh, postanejo predmo tega predvoza. Ampak nič ni rečeno o tem, kdo bo odločal, kdo bo sprejemal tako odločitev, kdaj, kako o tem ni zapisano absolutno nič. To so, vidimo, da instrumenti druge generacije transverzarno skušajo rešiti te probleme in mislim, da je to samo po sebi že zelo velik korak naprej, ta celoviti pristop. Vseeno se mi pa zdi, da Eh, trenutna predloga nista dovolj precizna. Ravno tako se mi zdi, da ni dovolj koordinacije med različnimi instrumenti, direktiva o sprejemu, direktiva o postopku in eh, dublinski uredbi. Nobenega dvoma ni, da morajo postopki opredelitve biti take, da bojo države članice lahko učinkovito uporabile določbe iz treh eh, pravnih aktov. Tu je pa še vprašanje modalitet samega vzpostavka postopka za opredelitev ranljivih prosilcev. Tu je možnih več scenarijev. Najprej si lahko predstavljamo postopek identifikacije z instrumentom na podlagi načela, da vsak instrument opredeljuje specifični okvir in da je na cilj te identifikacije konkretni cilj, ki spada v področje uporabe eh, dotičnega instrumenta ampak eh, tak scenarij je lahko precej zapleten, ravno tako ne izključuje možnosti komunikacije med različnimi instrumenti. Potem eh, naslednji scenarij da se obdrži člen 21 predloga direktive o sprejemu. Osebno sem naklonjena takšnemu scenariju, kajti eno celo leto smo preučevali nekaj držav, kjer obstajajo postopki za identifikacijo ranljivih prosilcev v okviru pogojev sprejema in ugotovili smo, da gre v tem primeru za specifični instrument in tudi sodelujejo tudi socia eh, socialne eh, delovke in v, okv, v okviru Dublinske uredbe pa bodo zdravniki tistih, ki jih bomo potrebovali oziroma tudi pri direktivi o postopkih. Torej lahko bi obdržali 21. člen ali pa bi razmislili o skupnem postopku za Dublinsko eh, uredbo in pa direktivo o postopkih. Potem je pa tu še tretji scenarij še vedno obdržimo člen 21, lahko pa si predstavljamo možnost, da si v direktivo vključimo tudi eh, določbo o temeljitem zdravstvenem pregledu. Dublinska uredba nekaj govori o tem. Ampak v tem primeru bi v direktivo vključili poglobljeni zdrav, eh, temeljiti zdravniški pregled, eh, eh, ki bi lahko in to bi lahko potem rešilo te začasne probleme. Hvala lepa, gospa. Da boš. E, smo že zapravili tisto, kar smo prej pridobili v smislu časa. Sedaj bom dala besedo tistim, ki so se prijavili. Ko sem prej povedala, sem želela gospodu Heilbrunnerju postaviti vprašanje v zvezi z jezikom, kajti tudi gospode Bož sem eh, slišala govoriti o eh, mučenju in o tem, da imajo žrtve težave govoriti eh, o mučenju. Težko povedo, da so bile mučene. Ali bi nam prosim lahko povedali, kaj ste hoteli reči takrat, ko ste govorili o jeziku? Gospod Enso, gospa predsedujoče, ko govorimo o kategoriji raljivih prosilcev za azil, se moramo spomniti na to, da ta kategorija vključuje tudi eh, mladoletne osebe brez spremstva, eh, starejše ljudi, eh, noseče ženske, en starše z majhnimi otroki. in pa ljudi, ki so trpeli zaradi fizičnega in, in fizičnega mučenja. Naj vas spomnim, da bi ta opredolitev morala se nanašati na vse te kategorije in to bi morala biti glavna skrb držav članic na splošno. Ravno tako bi to morala biti glavna skrb eh, evropskih institucij. Praksa pa kaže, da tehnike, ki se uporabljajo v državah članicah, da so te tehnike sicer pozitivne, ampak žal redke. V bistvu lahko naštejemo samo nekaj pozitivnih primerov uporabe eh, takšnega postopka. Pot, vendar pa so do sedaj bile izvedene različne študije in te študije so pokazale, da se nekatere države članice ukvarjajo samo z eno, dveh ali mogoče eh, tremi eh, kategorijami, ki sem jih prej omenil. Običajno so za njih pomembni samo otroci brez spremstva. Tu so še minimalni standardi, eh, ki se nanašajo na mednarodno zaščito v državah članicah. To sta člena 20 in 21. Namen teh članov je zagotoviti mladoletnim osebam brez spremstva v zaščito, druge kategorije pa niso eh, specificirane. Ta problem moramo rešiti, oblikovati moramo skupno stališče, izdelati ustrezne kriterije. Kriterije je za to, da bomo ta problem lahko rešili. Vsaka država članica mora prevzeti obveznosti v zvezi z ranljivimi eh, prosilci, ravno tako pa mora tudi izkazati solidarnost do drugih držav v EU, kjer so azilni sistemi pod velikim pritiskom. Vendar pa tega ni treba oziroma ni mogoče prisiliti. Eh, Pouvez-vous réagir tout de suite Hvala lepa, se želite takoj odzvati ali naj eh, dam eh, besedo komu drugemu? Vprašanje eh, mladoletnih oseb brez spremstva je zelo relevantno. Mogoče bi nam takoj odgovorili, potem pa dala besedo gospe Ernst. Donc, effectivement, euh, monsieur parle de... No, dejansko go, eh, gospod govori o seznamu Eh, našteli ste vse te različne kategorije. Eh, sama o tem nisem govorila zaradi pomankanja časa, ampak ta seznam je odprt, to ni zaključen seznam. In je mogoče tudi dodati kategorije drugih oseb. Vsako osebo je mogoče opredeliti kot eh, ranljivo ne glede na to, v katero kategorijo spada. Ta element moramo povdariti. Vendar pa v okviru direktive o pogojih sprejema. Kajti v okviru direktive o postopkih je eh, definicija zaprta, torej to je razlika med obema direktivama. Omenili ste da moramo biti pozorni na mladoletne osebe, zlasti na mladoletne osebe brez spremstva, to je očitno in res je, da imajo predlagana besedila namen zagotoviti boljšo obravnavo mladoletnih oseb brez spremstva in pa žrtev mučenja. To je upravičeno. In to zato, ker so te skupine bolj ranljive. Sicer je težko govoriti o e, eh, ocenevanju stopnje ranljivosti, ampak otrok, ki je sam, je že samo zaradi tega dejstva ranljiva oseba. Ravno tako ste podarili, da nekatere države članice ne priznavajo kategorije eh, ranljivih prosilcev oziroma priznavajo samo nekatere kategorije, to lahko samo potrdim. To smo ugotovili tudi za našo študijo leta 2007. Nekatere države članice eh, imajo ustrezne postopke za identifikacijo naraljivih prosilcev. Mislim, da je šest, eh, sedem držav takih, kjer so stvari zelo pozitivne in vabim parlament, da si natančno prebere to študijo, kajti obstaja nekaj zelo dobrih praks, ki so zelo enostavne in tudi niso drage. To so nači, eh, načini, tehnike, ki omogočajo opredeliti naljive brasice. Po druge strani pa so države, ki ne upoštevajo situacije raljivih prosilcev za azil tako, kot bi jo morale. Je change de plan. <laughs> Sedaj pa dajem besedo gospodu Köslo iz Avstrije. Ja, geschätzte Damen und Herren. Uh, Cenjene gospe in gospodje, torej uh, omenjeno je bilo minimalno trajanje postopka. Tudi jaz mnenja, da je, da naj bi postopki bili čim krajši. To je seveda izziv za nas vse in da naj bi čim prej prišli do rezultata. Krajši, ko so postopki, tem bolj humano je to za prosilce za azil. Vendar se mi zdi pomembno prav tako, da prosilci za azil sodelujejo v postopku eh, in prispevajo k hitremu zaključku takega postopka. Jaz pravzaprav ne vidim težave In mislim, da je celo zelo pomembno, da eh, nekako omejimo eh, območje, eh, na katerem se lahko giblja prosilec za azil, tako da bo, omo, eh, da bo zagotovljeno tudi njegovo sodelovanje v postopku. Eh, Torej, če bo prišlo do enotnih eh, postopkov na evropski ravni, potem je treba upoštevati tudi take, take razmišljanja. Hvala. Hvala lepa. Gospe Ernst, dajem besedo. In potem lahko odgovarjate z predsedstva. Hvala. Dve vprašanje imam. Eno vprašanje se nanaša na pridržanje. Eh, s tem imam velike težave in verjetno nisem edina, eh, ki se izdi ta pristop eh, problematičen. Rekli ste, gospod Heilbronner, da bi želeli dodati še nek razlog in sicer nevarnost, da se neka oseba skrije. In to ste tudi utemeljili, ali ste mnenja, da naj bi načeloma razširili razloge za pridržanje in ali obstajajo analize, koliko bi to stalo v državah članicah. Druga stvar, ki me zanima, so randive osebe. Torej, mislim, da eh, je to treba bolj natančno preverjati. Nekatere kategorije teh ranljivih oseb ste omenili. Eh, eh, osebe, ki jih je treba še posebej upoštevati, otroci, eh, eh, invalidne osebe in tako naprej. Ampak kako naj poteka identifikacija teh oseb in kakšna zaščita naj se jim eh, odobri? Torej, zakaj konkretno gre? Zakaj ponovno opozarjate na to, da je treba identificirati te ranljive skupine. Mogoče bi to lahko pojasnili tudi na konkretnem primeru. Hvala. Monsieur Albrunner, sur la question de, de la détention des motifs, des coûts accessoires. Glede vprašanja pridržanja, straška in tako naprej in razlogov, zakaj bi razširili to? Mislim, da je treba razlikovati med pridržanjem in omejitvijo. Uh, svobode gibanja. Popolnoma se strinjam z vami, da je neophodno potrebno, da imamo pravne instrumente, da omejimo eh, torej območje eh, svobode gibanja teh oseb eh, in sicer, da se prepriči pridržanje, potrebujemo tudi še drug instrument, ki ne pomeni takoj pridržanje oziroma pripor, temveč na primer, da je omejeno območje svobode gibanja za te osebe in mislim, da to prispeva tudi k pospešitvi postopkov. Eh, kar zadeva vaše vprašanje, gospa Ernst, jaz nisem mnenja, da je treba razširiti razsežnost pridržanja prosilcev za azil. Nasprotno, jaz sem pravzaprav mnenja, da naj bi to omejili. To sicer mogoče zveni malo protislavno, ampak uh, veliko bolj pomembno bi bilo, če bi se držali tega, da mora biti dan nek poseben razlog. Torej, da prošnja za azil ne opravičuje pridržanja, temveč, da morajo obstajati konkretni razlogi za to, da se osebo, ki je zaprosila za azil, pridrži. In ves napor mora biti osmerjen v to, da uh, raziščemo, ali je tak ukrep sorazmeren. Potem moramo imeti seveda tudi uh, neke konkretne podatke o tem, da se želi oseba skriti. Uh, Torej, ne moremo to vzeti kot predvezo za to, da bi pridržali neke večje skupine ljudi ali da bi načeloma izhajali iz tega, da se želijo te osebe skriti. Ne vem, ali obstajajo statistične, empirične preiskave o stroških um, pridržanja uh, prosilcev za azil. V nekaterih državah obstajajo verjetno ocene o stroških, vendar jaz nimam na voljo neke globalne analize stroškov, ki jih je to povzročilo. Hvala. Glede druge točke in vprašanja o kategorijah in odločanju o ranljivosti, gospode Buš. Euh, Vaše vprašanje. Najprej naj poskušamo na podlagi primera ugotoviti, kako identificirati določene kategorije. Naj dam dva nasprotujoča si primera. Na eni strani imamo v kategoriji ranljivih oseb otroke. Če imate pred seboj otroka, je dokaj enostavno ugotoviti, da gre za ranljivo osebo. Kakšno vrsto zaščite bo ta otrok potreboval, to bo odvisno od tega, ali je v spremstvu ali je brez spremstva. Če nima spremstva, bo potreboval zastopnika. In eh, pri nastanitvi bo ta otrok potreboval pogoje, ki so normalni življenjski pogoji za otroka te starosti, se pravi nek prostor, kjer se bo lahko igral eh, znotraj, potem zunaj, potem moral bo imeti možnost iti v šolo. To bo ta otrok potreboval. Sedaj si pa vzemimo primer osebe, ki je bila žrtev mučenja. V naši študiji smo skoraj eno leto sodelovali s sedmimi državami, ki so nekoliko eh, bolj napredovali na tem področju kot druge, pa naj bo na zakonodajni ravni ali pa v praksi. In kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da so postopki opredelitve, ki so učinkoviti, postopki, ki so neformalni. Ne, naj povem drugače. To so postopki, ki združujejo formalni in neformalni vidik. Kaj pomeni neformalni vidik? Ko je prosilec za azil v eh, centru, je tam v stiku z socialnimi delavci in z drugimi, ampak ti socialni delavci morajo biti ozaveščeni, kakor tudi vsi drugi zaposleni. Torej, ozaveščanje vseh zaposlenih v sprejemnih centrih eh, je bistvenega pomembna. Tako se lažje vzpostavi tudi zaupanje med prosilcem za azil in eh, zaposlenimi v centru. Oseba, ki je doživela nekaj eh, hudega, ne bo vsega povedala v enem razgovoru. Včasih je potrebno več časa, da se ugotovi, da je sploh bila e, mučena in ta neformalni ukvir jim lahko pomaga pri tem, da hitreje povejo. Potem pa tu še formalni vidik, ki je zelo pomemben, kajti formalni vidik zagotavlja določeno pravno varnost in določeno transparentnost. Zato mislim, da je treba poskusiti in povezati oba vidika. Drugi primer zaščite eh, oseb, ki so bile žrtve nasilja. Takim osebam je treba omogočiti tudi eh, psi, eh, psihiatrično zdravljanje ali pa osebe, ki so recimo invalidne, ki so izgubile noge, takim osebam je treba omogočiti takšne pogoje, kjer bodo recimo v centru v eh, pretličju, ne pa na nastropju. To so stvari, ki na prvi eh, pogled zgledajo sicer čisto jasne, ampak eh, vedno se ne zgodijo, kot bi se morale. Hvala lepa. Na mojem seznamu je sedaj gospa Ellen Flotre. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj se vrnem na vprašanje pridržanja. Če eh, gospa Erc eh, ni razumela v eh, nemščini tega, kar ste rekli, eh, potem mislim, da se mogoče res niste jasno izrazili. Kaj ti problem, ki je pred nami, so stroški. Upora, u, up, eh, stroški, ki jih povzroča pridržanje. In moj problem pa je ta, kako naj najdemo ustrezne instrumente, ki bodo omogočali kontrolirati uporabo te vrste pridržanja. Recimo, če ni zaščite, če je tu še mučenje bilo. To so dodatni stroški, kaj ti zahtevajo, eh, zahtevajo doda, eh, dodatne, eh, dodatne storitve. Se pravi, gre za problem kontrole, kako države članice uporabljajo pridržanje in zanima me, kako vi nameravate nadzorovati te pogoje s pomočjo različnih instrumentov. Eh, ko se te osebe zapre. Pot, lahko se tem osebam uh, razloži, kakšne uh, jamstva imajo in to se jim razloži v njihovem jeziku. Potem pa možnost pritožbe zaradi tega zaprtja. Sem pa spada tudi pravica do tolmača in do uh, brezplačne pravne pomoči. Torej, vprašanje stroškov, to je zelo aktualno vprašanje. Evropski parlament je tudi začel s študijo o stroških in ugotavlja, da tiste države, ki so najbolj na glas kričale, ki so rekli, joj, joj, joj, tole bo pa toliko eh, stalo in tako naprej, to so tiste države, za katere je, eh, za katere je cel postopek eh, toliko dražji ravno zato, ker zaprejo dosti več prosilcev za azil. Sicer je pa ta študija na razpolago vsem tistim, ki jo želijo prebrati. Hvala lepa. No, mislim, da boste gospod dali nekaj dodatnih razlog. Razlag? Ja, ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Lahko samo ponovim to, kar sem že rekel. Večkrat sem omenil načelo sorazmernosti in seveda je treba opraviti preizkus te eh, sorazmernosti. Mogoče me niste prav, niste prav razumeli. Eh, nikakor se nočem odpovedati načelu sorazmernosti. Vendar drži, da je sorazmernost nekaj, kar je treba konkretizirati. In težave bi imel, če bi sedaj moral navesti eh, načela za vseh 27 držav članic, ko bi točko za točko preverjal, ali obstaja ta, ta sorazmernost. Ampak se imamo neodvisna sodišča in izhajamo iz tega, da sodni sistem funkcionira. In prav gotovo bo tudi urad za podporo azilu preiskoval take stvari, torej različno prakso v posameznih državah. V Nemčiji menim, nimamo pretiranih težav s tem pridržanjem. Težave s tem so povsod. Sam sem bil sodnik in sem zato mogoče pristranski, ampak nimam nobenega povoda, da ne bi zaupal sodnikom. Uh, in da bi eh, te instrumente uporabili v nasprotju z vladavino zakonov in z načelom sorazmernosti. Nekaj o jeziku. To je prav gotovo sporna tema. Torej, ali eh, lahko se uporabi jezik, eh, ki ga nekdo razume, oziroma eh, da se lahko nekako izhaja iz tega, da eh, prosilec za azil razume ta jezik. Torej, gre za jezik, če prevzamemo predlog, torej, pri katerem se lahko izhaja iz tega, da ustrizna oseba ta jezik razume reasonably se uporablja. Torej, iz svoje prakse, v svoji praksi sem doživel, da so osebe angliško dobro razumeli in to je bilo tudi očitno. Ko pa je stvar postala bolj konkretna, so želeli otežiti postopek s tem, da so rekli, da ne razumejo angliško. In zato bi bilo vendarle smiselno, da se sme v takem postopku uporabljati jezik, pri katerem se lahko izhaja iz tega, da eh, prosilec azil jezik razume. Ne zdi se mi to v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki govori o očinkovitih možnostih, eh, da se nekdo brani proti eh, pridržanju. Hvala lepa. Tako kot eh, pri prejšnji seji smo tudi sedaj prišli do konca pred predvidenim časom. Če še kdo želi besedo, če želi kdo še kaj vprašati, eh, ima to možnost. Gospoža Mot. To ni v bistvu vprašanje, ampak je odziv na postavljena vprašanja. Naj se vrnem na uh, predlog eh, predelave direktive o postopku. Vse je vsem. Določene spremembe so predlagane in eh, večina teh eh, sprememb je upravičenih zaradi sod pobeh sodišč in Eh, lahko rečemo, da gre za potrebne spremembe, razen če ne rečemo, da se bo samo sodišče prilagodilo potrebam prakse. No, ampak potem so pa tudi druge spremembe, kjer je komisija. Te spremembe pa so narejene zato, da se doseže ravnotežje in se eh, predvidevajo določene ukrepe za boj proti zlorabam. in eh, pri aktivnem postopku prosilca za azila. Tu komisija predlaga, da se da eh, obveznost, eh, da ima prosilec obveznost, da da spontano določeno število informacij, ki so potrebne po direktivi. To je novi element in ta element naj bi. O, uh, omogočil hitrejši postopek. Potem še en primer. E, ukrep, s katerim naj bi se izognili prevelikemu številu dodatnih e, zahtevkov. Po, no, po tretjem e, zahtevku e, se ostali dosti hitreje, dosti hitreje preučujejo in e, to je povezano tudi z, z možnostjo bivanja na ozemlju. treba je najti ravnotežje med boljšim eh, varovanjem oziroma boljšo zaščito prosilca za azil na eni strani in pa zlorabami na drugi. Pri tem pa treba vedeti, da je treba razlikovati med eh, tistim, kar je politično občutljivo in kar pravno ni komplicirano. Zato, ker je že to potrdila eh, sodna praksa eh, sodišča EU oziroma eh, sodišča za človekove pravice. Ce, cel sistem je treba upoštevati pri reševanju teh eh, vprašanj. Hvala lepa za, dodat, eh, za te dodatne pripombe. Nihče drug ne eh, želi besede. Sedaj dajem besedo. Sedaj dajem besedo naslednjemu predsedujočemu naslednje seje. Se pa normalno.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 Okay. Shall we start? Okay. Uh, shall we start? Lahko torej začnemo. Najprej nekaj besed po portugalsko. To je moj materni jezik. Dobar dan, sem skupaj. Jaz sem uh, Čevareš in koordinator skupine GUE v Evropskem parlamentu in poročevalec za begunce sem tudi v skladu z Evropskim begunskim centrom in Evropskim begunskim skladom, oziroma skladom za begunce. Z nami je profesor Karlije in profesorica Jakolevičene, ki nam bosta spregovorila v tej seji. In takoj dajem besedo gospodu Karlijeju, ki prihaja z Katoliške univerze v Luvanu, ki je tudi odvetnik v Belgiji in je prav tako strokovnjak za pravne postopke v mnogih afriških državah. Obravnaval je veliko primerov povezanih s tujci in s prostim gibanjem ljudi po Evropski uniji, kot tudi primere beguncev. Spregovoril pa nam bo o tem, kdo prevzema odgovornost za prosilce za azil, ko Evropske unije in njene države članice delujejo zunaj ozemlja Evropske unije. Gospod eh, profesor, beseda je vaša. Beaucoup, Hvala lepa, gospod predsednik. Svojo predstavitev ste eh, končali z vprašanjem, z vprašanjem, ki je, je v bistvu naslov te predstavitve. Vaš odbor je tisti, ki je to vprašanje oblikoval. Poslali ste mi takšno vprašanje, kot je. Jaz nisem tega vprašanja tako oblikoval in želim čestitati osebi iz vašega odbora, ki je na ta način formuliral to vprašanje, kajti ta formulacija eh, je zelo dobra. To vprašanje je zelo dobro. Tri besede o tem vprašanju so tiste, ki zahtevajo razlago. Prvič, beseda odgovornost, potem eh, Vprašanje, katera in ko. Katere odgovornosti ima Evropska unija do eh, prosilcev za ozil takrat, ko Evropska unija in njene države članice delujejo izven svojega območja. In te tri besede bom. Uh, obdelo v obratnem vrstnem rezu. Začel bom z besedico takrat, ko losk ali when. Torej, takrat, ko Evropska unija ali njene države članice delujejo izven svojega eh, teritorija. Zakaj? Torej, a priori narečem tako, po evropskem pravu, po mednarodnem pravu, niti Evropska unija, niti države članice nimajo odgovornosti da se ukvarjajo z begunci po celem svetu. Poznate ta mali stavek, ki je bil predmet razprave pri vas in druge, ne moremo sprejeti vse nesreče tega eh, sveta, ampak lahko k temu prispevamo. Tako se je eh, nadaljeval ta stavek. Ampak po pravu nimate pravne obveze, da bi se okvarjali z begunci po celem svetu. Ena stvar je razprava, ki jo imate lahko o moralni odgovornosti Evrope do teh beguncev in ko ste v svojem parlamentu razpravljali o pripravi besedilo EU na področju uh, azila, torej tu ste povdarili, ogromno moralno odgovornost Evrope do uh, beguncev po svetu in eh, podarili se tudi, da statistično gledano Evropa sprejme relativno malo beguncev. Mene pa zanima pravna odgovornost, se pravi odgovornost, ki jo določa pravo na tem področju. Kakšno odgovornost ima EU, ko gre za uh, ukrepe izven uh, njenega uh, ozemlja. Evropska unija in države članice imajo odgovornost do beguncev, ki trkajo na njihova vrata. Ampak, ko Evropska unija in države članice prenesejo svoja vrata, se pravi, ko prenesejo ta vrata izven meja Evropske unije in ko ta vrata postavijo na sredozemlje v Libijo ali nekam drugam, takrat pa trkajo spet begunci na naša vrata. To pomeni, da absolutne pravne odgovornosti ni, ampak obstaja pravna eh, zakonita eh, obveznost, ko Evropska unija ukrepa eh, na svojem ozemlju. Torej, tu ne gre samo za moralno obveznost, tu gre za obveznost, ki izhaja iz prava. Sedaj pa druga odgovornost. Odgovornost. Zakaj je odgovornost? Zakaj je odgovornost po pravu? Pravni akti, zlasti Lizbonska pogodba v svojem 78. členu, ki govori o delovanju Evropske unije, govorijo, eksplicitno govorijo o mednarodnem pravu in med drugim o omenjajo ta besedila tudi Ženevsko konvencijo in načelo non-reformoja, o katerem ste že govorili. Vendar, sodna praksa tako nacionalnih sodišč kot evropskih sodišč meni, da obstaja odgovornost držav oziroma EU takoj, ko oseba spada v jurisdikcijo. To še ne pomeni, da mora biti na ozemlju, ampak spada v eh, jurisdikcijo, kakor hitro je stopila v stik z organom neke države oziroma z organom EU. Z drugimi besedami, takoj ko Evropska unija vzpostavi eh, postopke, po katerih nekje na sredozemlju ali drugje Eh, lahko organi stopijo v stik za prosilce za azil, takrat pa nastopi odgovornost Evropske unije oziroma nastopi odgovornost držav članic. Sodne prakse eh, sodišča Evropske unije o tem vprašanju še ni. Ampak obstaja sodna praksa na drugih področjih evropskega prava, pa naj bo na področju konkurence, če govorimo o čisto drugem področju, oziroma obstaja eh, sodna praksa tudi na področju prostega pretoka delavca v EU. In iz te izhaja, da nastopi odgovornost EU za osebe, ki se nahajajo izven meja EU, če obstaja kontakt oziroma povezava z eh, pravom skupnosti. Torej, če pa obstaja odgovornost, kakšna je ta odgovornost oziroma katera? Kakšna je tista odgovornost, ki, la, ki se lahko dotika tako forme, tako oblike kot vsebine? Če govorimo o eh, uporabi azilne politike izven EU, potem je pa tu še vprašanje forme. Kako prevzeti to odgovornost pri izvajanju azilne politike izven ozemlja EU. Kar zadeva prvo točko, ta se pravi eh, sebina, temelj, kaj v tej odgovornosti. V poročilo, ki je bilo napisano in tu bi želel pozdraviti pomembno delo gospe Violete Ronelax, tukaj je v prvi vrsti mogoče Eh, mi bo potem pomagala odgovoriti na vprašanja, če sam ne bom eh, znal. Ampak čestitam ji za pripravo tega poročila, kajti kot veste, eh, tistih, tisti, ki so više na položaju, govorijo, tisti, ki so pa na nižjem položaju, pa delajo. Ampak zato se ravno Violeti iz vsega srca zahvaljujem. Tukaj je veliko predlogov, o katerih smo razpravljali in eh, poročilo govori o teh vprašanjih. Tu gre lahko za tehniko ponovne naselitve eh, beguncev, ki so v drugi državi, potem gre lahko tu za regionalno zaščito, ampak bi se želel. Eh, <laughs> bi se želel staviti samo pri tem vprašanju stika, eh, recimo stika izven EU na sredozemlju nekje jasno povejmo naslednje. EU sprejema, nara, sprejema dejstvo, da so migracijski tokovi mešani. V ukrepih, ki jih EU pripravlja za nadzor nad eh, temi tokovi, da kontrolira dostop do svojega ozemlja, kot veste, so ti tokovi zelo raznoliki. In eh, v teh eh, tokovih so tudi prosilci za razil in so tudi begunci. In to pa pomeni, da je tem osebam treba nuditi zaščito, kot če bi že bile na naših mejah, če smo z njimi imeli stik v okviru politike, ki jo razvijamo za to, da eh, pridejo do naših meja. In eh, pri Frontex ali druge je treba razviti pravo politiko nadzora vstopa, to so pa istočasno politike zaščite oseb, ki bodo Eh, zahtevale to zaščito na podlagi naših eh, pravnih eh, aktov, pa naj bo to Ženevska konvencija ali pa direktiva o subsidijarni zaščiti. To je kako pa organizirati celo to stvar. To je stvar forme. Besedila, torej pravne akte je možno izvajati. In te probleme je treba upoštevati tako pri pripravi eh, samega besedila, kot pri eh, uporabi tega besedila. Tu gre v bistvu za eksternalizacijo evropske zimne politike. Istočasno ne smemo pozabiti na učinkovitost. In kakor hitro začnemo to politiko izvrševati, se začnemo zavedati, da gre tu za sodelovanje z tretjimi državami da je to sodelovanje potrebno. Lizbonska pogodba nam tu daje tudi odgovor. Člen 78 pogodbe o delovanju Evropske unije ima drugi odstavek in zadnja eh, črka, eh, zadnja točka je pravi naslednje. Na začetku 78. člena pravi, da bo Evropski parlament skupaj s svetom sprejemal okrepe, ki se nanašajo na evropski sistem azila, ki vsebuje in sicer zadnja točka je partnerstvo in sodelovanje s tretjimi državami, zato da eh, obvladuje migracijske tok, tokove ljudi, ki eh, zah, bodo prosili za azil oziroma ki bodo zahtevali subsidijarno zaščito. Partners, partnerstvo in sodelovanje s tretjimi državami. Torej gre za to, da je treba v resnici utelesiti to edijo, pa, idejo partnerstva. Tu gre za sodelovanje med enakimi. Oziroma je treba uresničiti sodelovanje. In sodelovanje pomeni tudi, sodelovanje enakih in da ta pristop dejansko lahko resničimo. V, v poročilu govorimo o globalnem pristopu, eh, celovitem pristopu, multilateralnem pristopu. In izgleda, da Evropska unija išče neutralno mesto izven torej neutralno mesto za razpravo. O tem pa govori štokholmski program, mogo. ampak ne o migracijski politiki oziroma azilni politiki. Ampak govori o mednarodnem sodelovanju na civilnem področju. To pa spada v isto področje. Vsi ti pravni akti, Brusel 1, Brusel 2, Rim 1, Rim 2, kvalo bo Rim 3. Štokholmski program pa pravi, eh, je takšno mesto v Hago, mednarodna konferenca in Štokholmski program pravi, Evropska unija bo mogoče morala delovati za to, da bo bolj široko eh, pri, sprejela besedila, ki bodo tam izdelali. Kajti obstajajo dolgoletne izkušnje stikov z državami. Dolge izkušnje na področju multilateralnega sodelovanja. In zato bi lahko bil v Hago mesto, kjer bi se dejansko dogajalo sodelovanje med tretjimi državami in EU oziroma njenimi članicami. To je ideja eh, proceduralna, formelna in želim vas opozoriti na to idejo in vas prosim, da razmislite o tem. Najlepša hvala, bom zaključil. Najlepša hvala, profesor Karlet. To je bila zelo jasna in natančna predstavitev in tudi zelo zanimiva. Kajti začeli ste z pravnim branjem besedil, na to pa ste prišli na moralno in politično polje, posledice teh besedil predtem pa ste tudi predstavili praktične zamisli in morebitne postopke. Brez odlašanja pa sedaj predajem besedo profesori, profesorici Jakolevičene, ki je profesorica v Litvi, torej iz Univerza Mikolas Romeris. Profesorica poučuje azilno pravo in tudi raziskuje položaj um, beguncev, prav tako pa je pravna svetovalka za UNHCR in tudi druge institucije v tem njenem območju. Podala pa bo predstavitev v angleščini glede tega, ali bi bilo treba subsidijarno zaščito in, iz, in izjeme po mednarodnem pravnu uskladiti z prakso v državah članicah in ali bi morali zagotoviti enake pravice za begunce. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, najlepša hvala, da ste me povabili in osredotočila se bom na vprašanja. V svoje kratke predstaviti bom zastavila dve vprašanja. Ko govorimo o subsidijarni zaščiti in o praksi držav članic in o njuni uskladitvi, se moramo vprašati najprej, katere so tiste osebe, ki moramo zagotoviti mednarodno zaščito v obliki subsidijarne zaščite. In drugič, če priznamo, da je neko osebo treba zaščititi, kakšno dodano vrednost bo to imelo z vidika dejstva, da Evropska komisija ne obravnava tega vprašanja v prenovljenem predlogu. Vseeno pa to vprašanje obstaja relevantno v okviru štokonskega programa. Naj začnem s kratkim opisom problema kot veste, je trenutni obseg subsidijarne zaščite omejen, kajti vse osebe, ki to zaščito potrebujejo, še zaenkrat ne spadajo pod opredelitev subsidijarne zaščite. In to gre pravzaprav nasprotno s ciljem direktive, kajti cilj je, da bi zagotovili minimalne standarde vsem tistim, ki zaščito potrebujejo. Kot drugo, zvemo tudi, da obstajajo pomembne razlike med praksami držav članic ko obravnavajo in uporabljajo pojem subsidijarne zaščite. In to znova spodkopava cilj harmonizacije po Evropski uniji. Hkrati pa to spodbuja drugačna gibanja po Evropski uniji. In ti problemi seveda so tudi vključeni v oceno vpliva Evropske komisije. Najmenim nekaj zgledov tistih oseb, ki dejansko padejo iz obsega subsidijarne zaščite, kot jo zagotavlja 15. člen direktive o kvalifikacijah. Vsi ti primeri, ki jih bom omenila, bodo bodi si išli iz mednarodnih obvez držav članic ali pa iz prakse, ki trenutno obstaja v državah članicah. Najprej bom kratko omenila osebe, ki bi jih morali zaščititi v skladu z prepovedjo reforme, ref, non reform, reform, that... Uh, non reformaja. In paradoksalno je, da subsidijarna zaščita kot taka se je zgodovinsko razvila na podlagi absolutne prepovedi reformaja. Skratka, ko osebe ni mogoče vrniti. Iz izjem, ki so vključene, v direktivi o kvalifikacijah, vidimo, da dejansko obstajajo nekatere osebe, ki so izključene iz zaščite, iz statusa beguncev, ki pa jih vendarle ni mogoče vrniti in jih zato pokriva zaenkrat subsidijarna zaščita. Po drugi strani lahko govorimo o osebah, ki bi jih morali izjemoma zaščititi, če naprimer ni ustrezne obravnave v njihovih domačih državah, matičnih državah. Druga skupina oseb, ki bi jih želela omeniti in ki jih zaenkrat ne pokriva subsidijarna zaščita in njeno opredelitev v trenutni direktivi, so tiste osebe, katerih družinskega življenja v njihovi državi izvora ni mogoče eh, jamčiti, kot določa osmi člen konvencije, naprimer, ko gre za družinske člane tistih, ki so prijemniki subsidijarne zaščite, ki nažalost ne uživajo posebne zaščite v skladu z direktivo o ponovni združitvi družin. Ali pa če omenimo otroke, še zlasti otroke brez spremstva, čigar zaščita in najboljši interesi niso zajamčeni in garantirani v njihovi domovini. Tretja oseba, tretja skupina so osebe, ki so podvržene kršitvam človekovih pravic. V mnogih od teh primerov države članice zagotavljajo zaščito, imajo posebne scheme za zaščito tovrstnih ljudi. Na ravni Evropske unije imamo direktivo o začasni zaščiti, ki dejansko ščiti ljudi, ki prihajajo iz eh, situacij splošnega nasilja in kršito človekovih pravic, vendar pa Vendar je ta zaščita zagotovljena le, kadar pridejo v skupinah, če pa pridejo individualno, pa ne. Seveda to ni v skladu z azilnimi instrumenti in vodi do razlik v praksah držav članic, ko gre um, za obravnavo teh posebnih skupin. In ne nazadnje bi želela omeniti tudi osebe, ki jih obseg subsidijarne zaščite ne vključuje zaradi raznolikih tolmačen v državah članicah glede tega pojma. Naj vam dam primer. Notranji oboroženi spopad. Pojem notranjega oboroženega spopada se v državah članicah različno tolmači in kot rezultat ljudje, ki prihajajo iz tovrstnih obdobij okoli, dobijo zaščito v eni državi članici, v drugem primeru ali v drugi državi pa ti ljudje niso deležni zaščite. Tukaj so naprimer take države Irak, Čečenija in še nekaj drugih takih držav. Skratka, dala sem vam primer ljudi, ki jih zaenkrat subsidijarna zaščita v direktivi ne pokriva. Zdaj pa bi se vrnila na drugo vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Kakšna je dodana vrednost širjenja subsidijarne zaščite, na dve dodatni skupini posameznikov. Kot prvo menim, da imamo teoretično osnovo. Če skupni evropski azilni sistem temelji na mednarodnih obveznostih držav članic, potem moramo zagotoviti najniže standarde, standarde za vse ljudi, ki potrebujejo zaščito. Poleg tega če razširimo obseg zaščite na ljudi, ki sem jih omenila, bi bilo to v skladu s ciljem direktive o kvalifikacijah, hkrati pa bi to prineslo tudi to korist, da bi bili azilni instrumenti bolj dosledni, bolj koherentni. Poleg tega pa obstajajo še praktični razlogi, ki niso prav nič manj pomembni. Če imamo eksplicitno kritje posameznikov, potem bo seveda to omejilo razlike, ki trenutno obstajajo v zakonodajah in praksah držav članic. Dobro veste, da te razlike med nacionalnimi zakonodajami in praksami že od vsega začetka veljajo za dejavnik, ki omejuje prosto gibanje ljudi po Evropski uniji. Harmonizacija vseh kategorij ljudi bi torej prinesla nov napredek in nove korake in prav gotovo ni bolj objektivnega razloga za to harmonizacijo, kot pa ob zahteve, obvezne zahteve v skladu z mednarodnim pravom. In nekatere države članice že izvajajo prakso in se pri tem sklicujejo na mednarodne standarde in zahteve in že nudijo širšo obliko subsidijarne zaščite. Potem pa še z finančnega in praktičnega vidika širitev te določbe na dodatne skupine ljudi v direktivi o kvalifikacijah ne bi spremenila veliko v smislu tega, kar večina držav članic že ščiti, namreč večina držav članic že ščiti te skupine ljudi, ki sem jih omenila ne le da dajajo določena dovoljenja za prebivanje, temveč tem ljudem zagotavljajo tudi dostop do zdravstva, do izobraževanja in socialnega skrbstva. Torej, harmonizacija in vključitev teh kategorij ljudi v direktivo o kvalifikaciji bi omejila razlike uh, pri podeljevanju dovoljen za prebivanje v državah članicah, ki smo jim priča danes vse kategorije oseb, ki sem jih omenila na primerjih in, in ko sem govorila o razširitvi subsidijarne zaščite, vse to bi morali po mojem mnenju jasno razlikovati od sočutnih razlogov za dodeljevanje azila, kajti države članice imajo diskrecijsko pravilo, ta jim bo verjetno ostala uh, Eh, vedno, torej same se lahko odločajo, da bodo zaščitile tudi tiste osebe, ki jih mednarodni ali regionalni standardi ne pokrivajo, naprimer tiste ljudi, ki se ne bi želeli vrniti zaradi starosti ali zaradi tehničnih razlogov, ki preprečujejo izgon ali pa zaradi tega, ker so določene osebe zelo dobro integrirane v družbo. Torej, o teh primerjih nisem govorila, omejila sem se na podlago za harmonizacijo, ki izhaja iz mednarodnih odgovornosti držav članic, kot tudi uh, omenjala sem obstoječo prakso v državah članicah. Najlepša hvala. Najlepša hvala, profesorica, tudi vam za to predstavitev. Bila je dejansko zelo nabita z informacijami in izčrpna. Eh, Vaši argumenti so bili zelo podrobni in tudi so učinkovito zagovarjali subsidijarno zaščito in njeno razširitev na te skupine ljudi, ki bodi si sedaj niso pokrite zakonom ali pa ki so nekako v mestnem prostoru uh, in jih določene direktive ne pokrivajo. Predal bom besedo gospe Flodre iz Zelen za njeno vprašanje. Izvolite, gospod. Hvala lepa. Gospoda Karlela bi želela prositi, najbolj natančno pove, kakšno odgovornost ima EU eh, izven EU v primeru uh, ukrepov Frontexa, recimo Lampedusa. Lani je tja prišlo več kot 30 tisoč ljudi, UNHCR je rekel, da je več kot 70 odstotkov takih, ki bi lahko kredibilno dobili mednarodno zaščito. Danes je pa na Lampeduzi samo še 100 takih ljudi. Kam so pa šli ti prosilci za azil oziroma ti potencijalni prosilci za eh, azil oziroma vse ti, ki so imeli vso pravico zaprositi za eh, azil po visokem komisarijatu za begunce? Torej, eh, to vprašanje se nanaša na agencijo Frontex in njeno odgovornost. Eh, direktor mirno spi, očitno zaradi tega. On se ukvarja z logistiko operacij, odgovornost pa je še vedno odgovornost držav članic. Stvari so skoraj jasne, takrat, ko delujemo na eh, ozemlju držav članic, ampak ko pa eh, se operacije Frontexa dogajajo zunaj EU, takrat pa se eh, odgovornosti zapletajo. In žel, zelo bi bila zelo bi vam bila vesela, če bi nekoliko bolj natančno povedati, kdo je v takšni situaciji odgovoren za to, da jamči uporabo načela nereformoja. Torej, tu uh, govorim o agenciji Frontex, ta mora spoštevati listino o temeljnih pravicah, potem eh, Evropska unija bo tudi ratificirala konvencijo o človekovih pravicah agencija Frontex se pogaja tudi za mednarodne pogoje in ti eh, mednarodni sporazumi pa so sedaj tudi lahko predmet veta EP in če se pogaja za te sporazume agencija kot je Frontex, no tu pa do sedaj Evropski parlament ni mogel eh, intervenirati. Ta situacija se mi zdi dokaj nejasna in eh, to neposredno vpliva na konkretno zagotavljanje pravic do azila. Hvala lepa. E ne vem, ali bi morali sedaj ločiti vprašanja med poslance in akademike. Zato takoj predajem besedo gospe Lambert, tako da bomo najprej vzeli nekaj vprašanj, potem podgovorili na, na nje. Najlepša hvala. Skušala bom umiti svoje vprašanje. Govorili ste o odnosu s tretjimi državami pri partnerstvu enakih. To, kar nas skrbi v parlamentu, je, da gre tukaj za partnerstvo, ki ni nujno utemeljeno na enakopravnosti človekovih pravic. Naprimer, imate nekatere države članice, ki bi si žel, zelo želele skleniti sporazume z Libijo o, za ljudi, ki Libijo izkoriščajo kot tranzitno državo in jih potem bi jih vračali. Tja seveda se tam eh, poraja mnogo vprašanj v naših glavah z vidika, kaj dejansko tam pomeni beseda partnerstvo, kajti to ima tudi določene posledice na našo moralno odgovornost, če želite. Zlasti, ko govorimo o ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli zato, da bi sodelovali eh, oziroma na neke vrste pravzaprav dali našo zaščito pod izvajalcem. Tukaj vsekakor obstaja vprašanje enakopravnosti in enakosti. Kar zadeva vprašanj, ki se nanašajo na subsidijalno zaščito in status eh, beguncev, verjetno iz vaših raziskav kaže, da države članice obe skupini ljudi obravnavajo bolj ali manj enako, čeprav direktiva o kvalifikacijah dopušča razliko v pristopu. Kakšna je dejanska praktična vrednost oziroma praktične posledice tega? In ko smo najprej preučevali direktivo o kvalifikacijah v parlamentu pred nekaj leti, je bil eden od naših argumentov za razlikovanje v pravicah ta, da, subsidi, da bi bila subsidijana zaščita kratkoročna zaščita. Je tudi v realnosti tako, glede na vaše raziskave. In končno, kaj bi se po vašem mnenju moralo zgoditi z ljudmi, ki niso upravičeni do humanitarne zaščite, kot jo predvideva direktiva o kvalifikacijah, vendar pa nekatere države članice bi rekle, da teh ljudi ni mogoče vniti v njihovo domovino, naprimer, če tukaj mislim na Zimbabve, zaradi splošnega ozračja nasilja. Um, ali pa če je, naprimer, država zelo krhka. Kaj se zgodi s tem ljudmi? Ali imate kakšne trdne primere, kako se države članice um, lotijo tistih ljudi, ki jih ne želijo vrniti, vendar pa niso v resnici upravičene do humanitarne pomoči? Karlije. Najprej profesor Karlije, izvolite odgovoriti. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej odgovor gospe Flotre. Kakšno odgovornost? Eh, konkretno v zvezi s Frontexom ima EU kar zadeva kontrolo nad osebami v sredozemlju izven meja EU. Tu je pametno pogledati sodno prakso v ZDA, šlo je za podobne situacije. E, to je bila situacija Boat People iz Haitija. Ti ljudje so želeli pristati na obalah ZDA in potem je obalna straža morala kontrolirati te ljudi izven teritorijalnih voda ZDA. Ameriška teza je bila naslednja. Ko se ta kontrola izvaja izven teritorija, ko se izvaja v mednarodnih voda, takrat mi nimamo odgovornosti in nimamo nobene obveznosti, da spoštujemo načelo nerefulmaja, ki je opisano v Ženevski konvenciji v njenem 33. členu. Vedeti moramo, da je Vrhovno sodišče ZDA dalo prav eh, ameriški vladi v zvezi s tem. In sicer rekoč, da ZDA ne zavezuje načelo nereformaja izven eh, njihovega ozemlja velik del doktrine, oziroma da ne rečem, eh, da tu obstaja soglasno, kar zadeva mednarodno pravo. Eh, in tu je potem še visoke komisarjat Združenih narodov. Skratka, vsi so rekli, da ta interpretacija ni bila pravilna. Ta interpretacija načela ne reformaja. Seveda je pa obstajala določena razprava. Vrhovno sodišče ni k, e, ni neko ne, pomembno sodišče. Tu je še mednarodno pravo, kar pa zadeva našo mrežo, mrežo Odisejos. Tu pa naj rečem, da smo soglasni in menimo, da je ta odločba vrhovnega sodišča e, eh, ZDA takšna, ki ne spoštuje načela e, eh, nereformoja. Tudi pozneje je odbor za človekove pravice ZDA eh, za uporabo drugih tekstov zaključil, da je prišlo do kršitve načela nereformaja. Vemo, da je obstajala taka razprava med pravniki. Prej sem že rekel, oziroma so tudi drugi rekli, da obstajajo uh, bela in črna področja. To je jasno, to ni jasno, so pa tudi sive cone. Uh, ampak velika večina meni, da je v tem primeru prišlo do kršitve načela nereformaja in da je to načelo treba spoštovati. No, Frontex, ali prihaja tu do kršitve tega načela in če ja, kaj narediti? Prva točka. Pr Najprej moramo situacijo poznati. Vaše vprašanje je pokazalo, da danes delamo na podlagi ocen prej smo jih imeli toliko, eh, beguncev sedaj jih je čisto malo, kam so vsi šli. To je problem, ampak to so samo ocene. In te ocene kažejo, da nimamo pravega orodja, da bi ocenili delovanje Frontexa v zvezi z načelom Nerefolmaja in tudi ne moremo oceniti, kakšno možnost daje Frontex, eh, kakšno možnost daje Frontex beguncev, da vložijo zahtevek za eh, azil oziroma za prošnost za azil. Zato menimo, da je od zdaj treba in vi morate to zahtevati, vi morate to zahtevati, namreč, da bi poročilo Frontexa vsebovalo tudi jasno oceno, kako njihovo dela, eh, delovanje vpliva na spoštovanje načela nereformoja. Ampak tega danes nimamo, takih informacij od Frontexa danes nimamo. In tako sem eh, prišel do drugega vprašanja gospe Lamper. Eh, gospa Lamper je vprašala, kaj se dogaja z temi sporazumi, ki jih Frontex podpisuje s tretjimi državami. In gospa Lomber je podarila vprašanje eh, partnerstva. Rekla je, da tu ne gre za čisto enako situacijo, ko govorimo o človekovih pravicah in eh, da so nekateri sporazumi z določenimi državami problematični. To je res. In zato menim, da težko a priori rečemo, da bomo poskušali podpisati sporazum s to državo, ne pa z eno drugo. Evropska unija pa je tista, ki odloča o tem, s katero državo bo poskušala se začeti pogajati, vendar pa mora pri tem spoštovati tudi splošni kontekst in upoštevati situacijo eh, človekovih pravic. Iz, izven neposrednih povezav med EU in tretjimi državami pa je lahko eno mesto, kjer se lahko izrazijo vsa ta mnenja in sicer na enakopravni, na enakopravni eh, osnovi. Eh, govorim o eh, mednarodni konferenci v Hago za zasebno pravo in In um, ne mislite, da imam tukaj kakšen interes. Ampak prva stvar, ta konferenca ima dolgoletne izkušnje na tem področju. Vse pripravljalno delo na koncu pripelje do besedil, ki so v glavnem ratificirana in ki omogočajo precej tesno sodelovanje. Recimo mednarodna eh, konvencija haške konference o posvojitvi otrok, o mednarodni posvojitvi otrok. Tu so določene mehanizmi, ki omogočajo neposredne stike med organi eh, posameznih držav. torej med, eh, med državo izvora in eh, državo sprejema. In te mehanizme bi lahko ustrezno prilagodili in bi potem se lahko te isti mehanizme uporabljali tudi na področju migracij in azila. Druga prednost pa je, da Hak predstavlja mesto, kjer potekajo dejanska prava pogajanja, kjer vse države sodelujejo enakopravno. Čeprav eh, se včasih zgodi, da kjera država reče, s to in to državo se po takih in takih pogojih ne bom več pogovarjal. Zdaj pa še profesorica Jakolivičena, morda lahko vi odgovorite na vprašanje gospe Lambert. Ja, skratka, vaše vprašanje je bilo, ali naj bi bile pravice tistih, ki dobijo subsidijarno zaščito enake beguncev. To, zaradi česar se nisem posvetila temu vprašanju, ni, bil, ni bilo zaradi pomankanja časa, temveč razlog je bil v tem, da cenimo to, kar predlaga komisija v prenovljenem in predelanem predlogu. Če si pogledamo argumente, seveda na eni strani obstajajo argumenti proti enakim pravicam in eden od argumentov ste omenili, že sami namreč subsidijarna zaščita je na nek način um, podana oziroma zagotovljena za veliko krajši čas, kot pa status begunca. Drugi argument, ki se omenja, je dejstvo, da drugi odstavek 78. člena pogodbe o delovanju Evropske unije dejansko razlikuje med obema statusoma. Še zlasti, ko govori, da azil mora veljati po celotni Evropi, vendar pa tukaj ne omenja subsidijalne zaščite. Potem na strani kontraargumentov je bilo mogoče slišati spet druge argumente. Po naši študiji Pravzaprav mi nismo znova raziskovali praks držav članic, kajti tukaj smo se zanašali na odlično, eh, odlične študije UNHCR in UEKNE. Ampak um, argument o kratkem trajanju subsidijarne zaščite pravzaprav ni odraz realnosti, kajti ljudje, ki dobijo subsidijarno zaščito, ostanejo dolgo časa na nekem ozemlju. In argumenti gredo v smeri integracije, namreč da je te ljudi treba integrirati, da ne morejo ostati na ozemlju toliko časa, ne da bi jim bile zagotovljene ustrezne pravice. Potem obstaja tudi argument nediskriminacije. Komisija sama v oceni vplivov se sklicuje na dve študiji oziroma študiji primerov uh, Evropskega sodišča za človekove pravice, uh, kjer sodišče razsoja, da ne bi smeli razlikovati med osebami, ki prosijo za otroške dodatke, če naprimer imajo status, ki ni trajen ali dovolj trden in zaradi tega potem nimajo dostopa do teh prejemkov. Tukaj ne bi smeli razlikovati med osebami s trajnim statusom in osebami z to vrstnim začasnim statusom. Vse te osebe morajo imeti dostop do otroških prejemkov. In seveda obstajajo tudi argumenti, ki gredo v smeri, da si skušamo zagotoviti enotne standarde in če je temu tako, potem moramo dejansko govoriti o enakih pravicah in enakih možnostih. Kakšne pa so prakse držav članic, kako države članice obravnavajo? prejemnike oziroma tiste, ki jim je bila dana subsidijarna zaščita in tiste, ki imajo status poguncev. Edino, kar lahko rečem, kajti mi sami nismo opravljali razgovorov v državah članicah in smo se tukaj zanašali na obstoječe študije, to, kar je povsem jasno, je, da obstajajo razlike med državami članicami. V nekaterih državah članicah boste našli skoraj da enake pravice, ki jih uživajo begunci in tisti, ki so deležni subsidijarne zaščite, medtem ko v majhnem številu, če se pravilno spomnim, držav članic in tisti kolegi, ki so preučevali ta del, me prosim dopolnite, če bo gospod predsedujoči dovolil. Skratka, menim, da je le nekaj malo držav članic, ki se dejansko sklicuje na te možnosti izjem, ki jih trenutno omenjuje oziroma dopušča besedilo direktive o kvalifikacijah. Skratka, neke široke prakse, vsaj po mojem vedenju, ni. In na zadnje, glede ljudi, ki niso uh, upravičeni do subsidijarne pravice, ne po trenutnem besedilu, niti ne po prihodnem, jasno je, da obstajajo različne prakse in države članice se tega problema lotevajo na različne načine. Če nekatere države članice dodeljujejo določene uh, um, humanitarno pomoč ali pa dovoljenje za prebivanje izven obsega direktive o kvalifikacijah. Nekatere ta dovoljenja dodeljuje celo dolgoročno, ne le kratkoročno. Potem pa imamo nekaj malega držav članic, ki temu statusu pravijo toleriran status. Tem osebam ne dodeljujejo dovoljenja za prebivanje, ne, do, ne dovoljujejo jim stikov z ljudmi, ki prebivajo v zadevni državi in tako naprej. Nekatere države članice izdajajo dovoljenja za prebivanje celo za tiste ljudi, ki so izključeni iz statusa begunca, vendar pa se zaradi absolutne narave non-refumoja ne morejo vrniti v domovino. Skratka, praksa obstaja, na podlagi katere lahko trdimo, da direktiva o kvalifikaciji organizacijah bolj omejuje delovanje, kot pa ga lahko zasledimo potem v praksah držav članic. Hvala. Priznam, da sem malo v skrbih zaradi časa. Štirje so se še prijavili za razpravo, najprej Filip de Brke, vendar žal ne bo možno e, se držati predvidenega časa, vendar želim, da ne bi. Eh, preveč eh, zablekli te na, naše razprave, ker ti sledi tudi še zadnji del. Se pravi, da se odpovedujete besedi eh, gospa Laurence de Bosch. Eh, Dobro, tudi to odpade. Gospod Rožej iz Slovenskega državnega zbora in potem še gospod Heilprona. Gospod Rože, prosim. Um. Could you please I just, I just state to, your name because yeah. I, I do not have your name. Okay. My name is Violeta Moreno Lax. I... Sem Violeta Moreno Lax in sem pripravila tretji del zunanje dimenzije z profesorjem um, ki je spregovoril prej in hotela sem omeniti ne, le nekaj, eh, kar smo razpravljali glede Frontexa in njenih odgovornosti. Po teoriji pristop Frontexa k eh, evropskemu pravu je jasno, kaj ti telo Evropske unije, kar Frontex je, mora izpolnjevati pri izpolnjevanju svojih nalog, spoštovati listino o temeljnih pravicah v skladu z 51. členom te listine v predlogu Evropske komisije prvi predlog, prvi člen obnovljene direktive oziroma uredbe o Frontexu prav tako pravi, da mora spoštovati te pravice, enako velja tudi za smernice, prvi del smernic, skratka problem ni, da bi se Frontex izmikal svojim pravicam z vedika človekovih pravic, temveč je problem bolj na strani jamstev, kajti trenutno jamstev ni. Če begunec ali pa prosilec za sil se pretožuje zaradi non-reformaja, ni načina za uzakonitev pravnega sredstva, ki bi lahko popravilo to vrstno škodo. Tako da Evropski parlament ima priložnost, da, da vključi to vrstno pravno sredstvo v, v, v obdobju pogajanj o prenovi uredbe o Frontexu. Potem pravite tudi, da obstaja pomankanje spremljanja Eh, mehanizma za spremljanje. Kot ste rekli, na Lampeduzi je prišlo tisoč ljudi, sedaj pa jih je tam le še sto, kam so šli, kam so poniknili. Znova, ko se pogaja o uredbi EASO, imate v Evropskem parlamentu znova priložnost, da morda uvedete klauzulo, ki bo zahtevala udeležbo EASO e pri vsaki operaciji Frontexa, tako da bi dejansko lahko prišlo do profiliranja teh ljudi strani EASA. Hvala toliko za enkrat. Muito obrigado, professora Moreno Lax. Hvala, gospa Moreno Lax. Torej, sedaj pa bomo vendarle lahko pravočasno končali to razpravo in predajam predsedstvo gospodu Simonu Busirtilu. Okay, dear friends, we will resume our... Kolegice in kolegi bomo nadaljevali s četrto in zadnjo sejo. Imamo samo enega govornika, to je profesor Henri Lebail, on je profesor na fakulteti v Bayon eh, univerze Po. Eh, Henri Lebail je profesor prava. Eh, je eh, predsednik katedre Jean Monnet in njegovi interesi so evropsko pravo, eh, pravo in varnost v Evropi, boj proti organiziranemu kriminalu, javno pravo, pravice tujcev, svoboda gibanja in socialna Evropa. Profesor Label bo govoril o zelo zanimivi temi, kako uskladiti skupni evropski azilni sistem pristop k ženevski konvenciji, okrepitev pristojnosti Evropskega urada za podporo azilu EASO ali ustanovitev Evropskega sodišča za azil. Zelo zanimiva vprašanja. Prepričan sem, da bomo dobili tudi zelo zanimive odgovore na to. Bien, merci, Monsieur le Président. Tout... Hvala lepa, gospod predsednik. Tako kot eh, kolega Karl je, so tudi eh, mene eh, izžrebali, ampak jaz sem tu kot nekdo, ki ne spoštuje časa, ki je dodeljen. In razlog je dvoje. Najprej imamo še veliko časa, drugi razlog pa je ta, da je tema, o kateri bom govoril, tema, ki je, ki je povezana s tem, da bi treba bilo na novo napisati vso uh, azilno politiko. V tem kratkem času bi želel omeniti samo uh, enega ali dva razmisleka, eh, s katerimi smo se okvarjali znotraj mreže Odisejo v zvezi s prihodnostjo azilnega sistema. Prvo uh, vprašanje. Verjetno imamo pred seboj izbiro. Izbrati moramo med reformo in, in tem, kar izhaja iz tretje faze sprejemanja zakonov o azilu. Danes eh, poskušamo na eno strani odpraviti disfunkcije, ki obstajajo, ki jih, eh, ki jih ugotavljamo, po drugi strani pa skušamo koncipirati nekaj bolj revolucionarnega in bolj radikalnega izkušnje v evropskem pravu kažejo, da revolucija ni zlato pravilo pri pripravi nove zakonodaje. Če bi želeli razmišljati malo bolj pragmatično, moramo reči, da moramo predvsem poskušati zagotoviti skladnost in pa učinkovitost skupne evropske azilne politike. Iz tega razloga vam želim ponuditi trojno perspektivo oziroma trojni pristop bodočega razvoja skup, eh, skupne azilne politike. Prvi pristop je pravni, institu, potem institucionalni in pa potem eh, je tu še sodni pristop eh, skupne evropske politike. Pravni pristop. Ta se postavlja na dva načina. Najprej, ta pristop nasili k razmišljanju o tem, kaj pomeni 18. člen eh, listine o temeljnih pravicah. Ta predlaga, da ponovno razmislimo o pravici do azila, da ponovno razmislimo o azilnem pravu, tako kot eh, smo ga poznali do sedaj. Zakaj še enkrat razmisliti o tem? Zato, ker ta člen pravi, da je ta pravica zajamčena v skladu z eh, Ženevsko konvencijo in tudi drugi, drugimi akti. Torej, tu ne gre samo za priznavanje. Beseda jamstvo zahteva več kot pa Maastriška pogodba in eh, kot Amsterdamska pogodba. Torej, sedaj bo treba vedeti, kaj konkretno pomeni to jamstvo, to spoštovanje, o katerem govori eh, listina o temeljnih pravicah. Tu gre za pravo konstitucionalizacijo azilne politike, se pravi, da bo odslej pravica do azila in azilno pravo vsebovalo želevsko eh, konvencijo, subsidijalno zaščito, začasno zaščito in eh, to pomeni, da bomo imeli pravni akt, ki bo omogočal v celoti eh, varovati pravice do azila bo to, ali bo to eh, enostavno? Ne. Ker je azilno pravo, pravo, ki izhaja iz več besedil. Zato je čisto jasno, da, eh, se, da je uporaba tega eh, prava eh, relativno korisna. Kajti, tu so, imamo a, eh, Ženevsko konvencijo, a, pogodbo o Evropski uniji in različni elementi teh instrumentov so vsebovani v pravu, ki ureja azil. To je že napredek. Mogoče bi lahko zaključili, da obstaja pravo, pravo eh, azila v EU in z, z, zaradi tega, ker obstajajo povezave med omenjenimi pravnimi eh, teksti, je eh, pravica do, eh, do azila močna. Najprej pravni vidik. Tu so stvari zelo tehnične, čisto enostavno. Razprava se je začela enostavno zato, ker je eh, Švedska v akcijskem načrtu omenila potrebo, da je treba razmisliti o tem, da se pristopi k ženevski konvenciji. To se je pojavilo v štokholmskem programu, ampak to vprašanje je sedaj na mizi. Ali je to mogoče izvesti? To je mogoče z vidika EU. EU ima danes eh, pravno osebnost, ravno tako je pristojna na področju azila, zato ker razvija skupno azilno politiko. Tu ni torej, načelne, eh, tu ni torej nobene načelne ovire da bi eh, pristopila EU k ženevski konvenciji. Ampak stvari so bolj zapletene, kot izgledajo. Področje uporabe ženevske konvencije presega pristojnosti EU na več področjih in pridržke držav članic je treba upoštevati, zato ker gre tu za deljene pristojnosti. To delo bo torej dosti bolj zapleteno, dosti bolj kompleksno, kot pa kaže na prvi pogled. Če sedaj bolj natančno pogledamo eh, dimenzijo ženevske konvencije, ugotavimo, ugotovimo, da bo treba z vidika držav članic narediti tako, kot se je naredilo pri eh, Evropske konvencije o človekovih pravicah. Torej, tu bo treba sprejeti protokol eh, tako, da bo lahko EU eh, e poleg držav članic pristopila k temu besedilu. Vse to boste našli v poročilu naše skupine oziroma naše mreže Odiseus. E, sedaj pa institucionalna perspektiva oziroma pristop. Samo beseda o institucionalnih perspektivih, zato ker je meni najljubša sodna perspektiva. Tu gre za možnost EASA, eh, e za potencial, ki ga predstavlja EASO. Sedaj je še prezgodaj, nobenega političnega dogovora še ni v zvezi eh, s tem uradom. Zato je prezgodaj, da bi lahko razmišljali o posledicah. Institucionalno gledano vidimo, da obstaja predvsej slabosti tega EASA, ampak te slabosti bo v prihodne mogoče rešiti. Prvič, zagotoviti, da bodo eh, smernice oziroma akti tega urada zavezojoči. Danes stvar ni preveč resna. Danes naj bi EASO koordiniral eh, in usklajeval nacionalne eh, politike. V 18. in 14. členu pa piše, da to, kar EASO počne, nikakor ne vpliva na individualne odločitve na področju eh, zaščite pravic. Torej, treba je narediti, da bodo eh, te smernice zavezojoče, ki jih daja EASO. Potem je treba izvesti faktualno analizo, poglobljeno. Zato, ker za države ker bo za uh, države članice potem delo dosti lažje, če bodo vedeli od, uh, točno, za kakšna dejanstva gre. In tretjič, jut, uh, eh, za jutrišnji dan, za prihodne bo treba om omogočati tudi reševanje sporov in predlagati uh, pravno urejanje konfliktov v prihodne. In torej, za tri in pol minute, ki jih še imam, uh, ni ostaja vprašanje sodne obravnave prošen za azil. Najprej na načelni ravni. Gospa Flotred, to vprašanje je zelo pomembno. Če želimo razmišljati v smislu varovanja temeljnih eh, pravic, ne pa samo v smislu upravljanja javne politike, je eh, sodno vprašanje centralno vprašanje tukaj. Danes se ne smemo več izogibati eh, temu vprašanju, kajti to bi pomenilo, da si eh, zapiramo oči, eh, oči pred prihodnostjo. Tu so ovire. Eh, vemo, kako eh, so države zadržane do evropskih sodiščih. Potem pa manj vemo, v kolikšni meri obstajajo ločnice med notranjim pravom in skupnostnim pravom, med eh, na, nacionalnimi eh, spori in eh, evropskimi spori. To lahko predstavlja zelo pomembne ovire za to, da bi se eh, spori z področja azila prenesli na sodišča. Eh, kaj, kaj dati nacionalnim sodnikom, kaj dati mednarodnim sodnikom. Države niso tiste, ki, doda, ki, dodaje, eh, ki dodeljujejo zaščito. Če pa damo to pristojnost eh, mednarodnemu sodniku oziroma evropskemu sodniku, pa s tem prestopimo rdečo mejo. Eh, po kateri eh, Evropski sodnik ne sme nikoli validirati, torej potrditi nacionalne odločbe. Lahko da svojo interpretacijo v smislu predhodnega odločanja, ampak Evropski sodnik ne more razveljaviti nacionalne odločbe. Vse to moramo upoštevati, če želimo ustvariti tak sistem, ki bo učinkovit. Še dve minuti, gospod predsedojoči. Najprej moramo poskusiti racionalizirati stvari. Racionalizirati pa pomeni, da če je danes prejemljiva harmonizacija na, na normativni ravni, pa ni harmonizacija sprejemljiva na sodni ravni. Zakaj? Zato, ker obstaja velika neenakost, kar zadeva, <laughs> velika razlika, kar zadeva enako obravnavo. In zato imamo dan, danes potreb, potrebo. Eh, eh, je danes tako, da eh, je bolj važno, da sod, sodnik sprejme odločbo na nacionalni ravni, ta odločitev je sprememba, je, je pomembnejša kot pa eh, dodelitev zaščite. Torej, najprej bi morali za to prisiliti države, da harmonizirajo svoje vedenje na področju azila, preden sploh odpremo možnost pritožbe. Če bomo šli v to smer, poti so odprte. Prva pot vodi preko EASA. Poskušali ti moramo bolj prisiliti države k spoštovanju pravil. Prej smernice, ki jih bo EASO sprejel, morajo biti zavezojoče. Potem eh, administrativna doktrina. Vse to naj bi pri izvajanju kompetenc držav poskušalo ukviriti izvrševanje pristojnosti. Potem so pa še druga področja, recimo eh, konkurenčno pravo. Tu pa, lahko, tu pa ima eh, sodišče določeno prakso in sodišče pravi, ko se želimo oddaljiti od skupnega okvira te administrativne direktive, moramo vsaj dati obrazložitev, ne glede na to, kakšna je slaba ali dobra. Torej, prva možnost bi bila ta, da bi zahtevali od tistih držav, ki bi odstopile od smernic za azil, da bi te države dale tudi razloge za to. Potem so, je pa tu še vprašanje sporov, o tem ne bom govoril, kajti nimam časa, ampak to harmonizacija na tem področju bi bilo sicer izvedljivo. Eti, Lizbonska eh, pogodba eh, omogoča pritožbo na akte in agencije. Naprimer, lahko bi izključili hipotezo, po kateri bi EASO lahko izdajal smernice, ki bi bile v nasprotju z Ženevsko konvencijo. Zakaj pa ne bi izkoristili možnosti, ki jo nudi Amsterdamska pogodba? In sicer gre za pritožbo v interesu prava in ki omogoča razkorak med vedenjem neke države in smernicami EASA. In na ta način bi lahko bolje ugotovili, kaj so obveznosti, ki izhajajo iz evropskega prava. Ni normalno, recimo, če gledamo Irak, ni normalno, da se eh, situacija v Iraku opredeljuje na različen način. Nekje pravijo, da gre za nasilje, nekje pravijo, da gre za fataliteto. Torej, take disfunkcije je treba odpraviti. In tako bi, bi morali razmišljati tudi o sodni obravnavi azilne politike. Pri tem moramo biti ambiciozni, vendar pa bo to zahtevalo veliko časa, kajte vemo, da bo tu stvari zelo težko realizirati. Uh, Najlepša hvala, profesor Labelj. Zdaj pa odpiram razpravo in tisti, ki bi želeli intervenirati, prosim, nakažite svoj interes. Vem, da so že obstajala določena vprašanja zagovornika, ampak morda bi želel spregovoriti še kdo drug. Kdo bo torej prvi? Le danger, sinon, c'est que je reprenne mon exposé. Euh, če ne bom pa še enkrat vse povedal, pa bom govoril pol ure. Wonder, uh, Labal, take... Profesor Labal, zanima me, ali ste poslušali vprašanje o prvem, prvi sej, morda bi se lahko vrnili na tiste točke potem najprej, dokler kolegi ne formulirajo dodatnih vprašanj. Skratka, izvolite. Torej, najpomembnejše vprašanje, ki je bilo postavljeno že prej, eh, se je nanašalo na perspektive eh, glede pristopa k ženevski konvenciji torej ali eh, nas čaka revolucija ali pa je to vendarle nekaj drugega. Naslednje. Mislim, da je treba opozoriti na to, da je Evropsko sodišče za človekove pravice, kajti Ženevska konve, konvencija za človekove pravice ne obravnava azila in zato to sodišče tudi ne obravnava teh vprašanj. Temveč uh, obravnava samo kršitve pravic, ki jih zagotavlja eh, konvencija o človekovih pravicah, naprimer tretji člen, eh, poniževalno ravnanje z ljudmi in potem osmi člen, eh, skupno družinsko, družinsko življenje. Razen tega prihaja tudi do določenega paradoksa, če obravnavamo vprašanje pristopa k ženevski konvenciji torej se pravi, da bi evropski sodniki nadzirali to, kar je subsidijarno in sicer subsidijarna zaščita po tretjem členu. Se pravi, eh, begunec po ženevski konvenciji bi pravzaprav ostal brez sodnika. Treba je storiti še več, kot je bilo storjeno doslej na področju skupne azilne politike in sicer gre za dve področji, eh, glavna zaščita in subsidijarna zaščita in da eh, zagotovimo tudi sodno varstvo tega. Drugič, nadzor, ki ga izvaja Evropsko sodišče za človekove pravice, to bo eh, prav gotovo še okrepil nadaljni razvoj in gre za subsidijarno zaščito, gre za posamezne primere in ne za načelne zadeve. Torej, s tem ni možno nadzirati neke politike, temveč eh, za nadzor posameznih primerov, za konkretne kršitve. In zato menim naslednje. Eh, sodišče za človekove pravice lahko, tudi če bo uh, odigral še bolj pomembno vlogo, torej ne more nadomestiti um, pomankljivega dialoga med državami članicami. Torej vse govori v prid temu, da se EU zaveda svoje odgovornosti eh, splošno, na splošno ali tudi specifično. Mi bomo o tem pripravili tudi še posebno poročilo. Torej posebno azilno sodišče, to, ta eh, pot se nam zdi zaprta, kajti eh, določene določbe v pogodbah to ovirajo in eh, z našim poročilom smo hoteli dati eh, nek konstruktivn prispevek in tudi virodostojen prispevek k reševanju te problematike mislim, da moramo ostati čim bolj konkretni, tako da bomo prišli tudi do rešitev. Tak eh, poseben, eh, posebno sodišče za azilno vprašanje se mi zdi bolj nerealistično. Mislim, da bo Evropsko sodišče moralo prevzeti te naloge, torej ko gre za uh, vprašanja uh, preklica, ničnosti in tako naprej. Uh, sodnikom Evropskega sodišča moramo omogočiti, da se izrekajo o tem. In tisti sodniki, ki odločajo o zilnih vprašanjih, so pravzaprav eh, nacionalni sodniki. Gospod Heilpronar, prosim. Mislim, da bo Evropsko sodišče v prihodne se še bolj moralo ukvarjati z razlagami Evropskega azilne in migracijske zakonodaje ne vem, ali bo postopek, ki je predviden, primeren, da se hitro in jasno določi razlaga eh, migracijskega in nazilnega prava skupnosti. In zato eh, predlagam oziroma razmišljam o tem, da bi vzpostavili eh, postopek, ki bi bil primerljiv s svetovalnimi odbori, torej da bi sodišča kot amikus kurje pre da bi sodiščem predložili vprašanje za razlago, ki sicer ni zavezujoče potem za sodišče, ampak sodišče se lahko drži uh, podane razlage ali pa tudi ne. In taka skupina bi bila sestavljena iz strokovnjakov, ki so sposobni hitro reševati take zadeve in ki imajo mogoče tudi širši pre pregled. Um, in sicer določen problem, in uh, to je bilo tudi že nakazano v tem, da so sodbe oziroma odločbe Evropskega sodišča se nanašajo na posamezne primere vendar se jih recipira eh, v praksi držav na splošen način in iz tega nastanejo tudi velike težave. Deloma so države članice prevzele eh, formulacije Evropskega sodišča v svojih direktivah in iz tega nastajajo velike težave, kajti eh, niso prav spoznali, da imajo sodišče drugo funkcijo kot evropski zakonodajalec. Zakonodajalec mora določiti splošne abstraktne določbe. Sodišča pa odločajo o posameznih primerjih in pogosto ni pametno, da se izuzame neka individualna formulacija sodišča in se jo zapiše v direktivo. Je partage évidemment. C'est strinjam s mnenjem gospoda Kaja Heilbronerja, ampak dve ugotovitvi. Ena je politična. Sodišče EU je zelo ljubosumno in brani svoje prerogative. Že nekaj let govorimo o specializaciji, o sodelovanju s sodiščem, zato da ne bi imelo toliko dela, ampak nič se ne zgodi. In nasplošno je organizacija reševanja sporov v EU enaka že 30-40 let, kljub temu, da se je pojavilo sodišče prve stopne. In eh, vi, vidimo, da sodišče noč noče deliti svojih pristojnosti na področju predhodnega odločanja s eh, katero drugo instanco. To je, to je bila prva pripomba. Druga pripomba. Veliko smo fantazirali o azilu in eh, o Frontexu. Ampak nobenega podatka v številkah nimamo. Ko govorimo o specializiranem sodišču za azil, moramo vedeti, ali bodo ali bo dovolj zadev pred sodiščem, da bo jim to upravičilo svoj obsoj. Eh, eh, pred, pred časom smo raz, eh, razlagali, da bo 300 tisoč prosilcev za azil prislo na sodišče. In eh, že to je potem eh, bilo dovolj, da se je pripravil poseben sistem v skladu z Amsterdamsko pogodbo. Takrat smo rekli, sodišča bodo čisto zasedena in ne bodo mogla več delovati. Danes ne vemo, koliko bi bilo takšnih pritožb na možnem Evropskem sodišču za azil. Tisoč, dva tisoč, tri tisoč več. Zato bi morali znati zmiriti to breme dela. Tretja pripomba, o tem smo klepetali tudi z Žakom. Mislim, da ne ocenjujemo eh, dovolj da se ne zavedamo dovolj dobro, kako pomembna je hitrost postopkov na takih sodiščih. Kaj ti problem pridržanja je posledica tega, ker ne znamo hitro in eh, zanesljivo odgovoriti na vprašanje, ali prosilec eh, zasluži ali ne zasluži zaščito. Torej, cela mehanika, v kateri danes delujemo, eh, na področju reševanja sporov ni zadovoljila. In ne tudi takrat, ko je nujno, se ne da dovolj hitro dati odgovora, kajti običajno želi neka država ali nek posameznik odgovor v dveh, treh dneh. Skratka, zato potrebujemo verjetno specializirano sodišče. Jean Lambert, izvolite. Hotela sem zastaviti vprašanje o tem, kaj naj bi to počela komisija ali sploh kaj. Kajti del vloge komisije je seveda, da spremlja. Hkrati pa to vidimo tudi v naših razsežnostih, na socialnem področju, naprimer. To, kar, naj bi, kar komisija spreme v, spre, v, v spremljanje direktive, je neka vrsta smernic. Seveda lahko razglabljamo o pravni vrednosti smernic in glede na eno od nalog, katere, ki je bila dana EPS, ja, EOSO, je bilo torej kurikulum, potem komisija nadzira podporo, ki jo zagotavlja EASO, ampak pri tem pa tudi izdaja smernice in opredeljuje dobro prakso. Skratka, kakšna je vloga komisije v tem okviru, če lahko pojasnite?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 nekatere institucije pač eh, želijo na vsak način eh, se tudi znebiti teh problemov. Kako naj povem? Torej, nekako krivijo druge za neuspeh in potem imamo agencije, ko tudi ne vemo natančno, kakšna je njihova naloga in potem se tudi ne vprašajo institucije natančno, kako doseči posamezne cilje. Mislim, da imamo danes dobro možnost vzpostaviti skupno azilno politiko, vendar kdo se bo potrudil um, spodbuditi ustanovitev in uh, učinkovito delovanje EASO. Torej, uh, besedilo, ki obravnava to. Uh, ta urad eh, vsebuje na vsak način velik potencial. Potem tudi pristojnost sodnika. Če sodnik prebere neko določbo o azilu, potem eh, to ni. Eh, potem sodnik odločben, določbene razlaga na enak način kot nek uh, uradnik. Torej tudi sestava takega urada bo prav gotovo zanimiva in tudi posledice so odvisne potem od sestave. Uh, Ehm, torej tudi pri temeljnih pravicah moramo biti realistični in moramo upoštevati nacionalne eh, prisile, potem tudi voljo eh, držav članic, da pač ohranijo svojo suverenost. Ehm, eh, torej, ne moremo enostavno reči, da ostaja suverenost na vseh področjih, vendar danes hočemo biti politično korektni in zato se potem izogibamo uh, takim vprašanjem. To pa vodi do določenih problemov, ki potem, zaradi katerih trpijo posamezniki. In to je deloma tudi nečloviško. Hvala. Bi še kdo prosil za besedo? Če ne, predlagam, da današnji dogodek zaključimo. Bi želel profesor Debrokej podati zaključno besedo. Izvolite, beseda je vaša. Seveda, to ne bo prav sklep ali zaključek, ampak podal bom nekaj praktičnih informacij. Namreč, kot ste verjetno razumeli, naša študija še ni povsem zaključena. Smo v postopku zaključevanja in to je pravzaprav precej težko, ne zale, samo zato, ker je tema tako široka, ampak tudi zato, ker vsak teden prejmemo nove dokumente ali informacije. Uh, ki jih moramo vključiti v študijo. Ampak ne na, kakorkoli že ta študija se zaključuje in že razpravljamo tudi z uh, administracijo Evropskega parlamenta glede kako, tega, kako bi zaključili to študijo naslednjem tednu, tako da bi jo potem lahko čim preje objavili. Uh, seveda še ne vem, ali bo se to zgodilo pred poletnimi počitnicami ali po njih. Uh, Vsekakor pa je dokaj gotovo, da bo študija na voljo k malu in v tej študiji boste lahko prebrali veliko več, kot ste slišali danes. Kajti danes smo resnično le izbrali nekaj šest ali sedem elementov te študije, medtem ko v študiji sami pokrivamo vprašanje ocenjevanja, potem tudi pravnega reda in tudi prihodnost Eh, Evropskega skupnega azilnega sistema in to na zelo podroben način. To zasedanje smo organizirali le zato, da bi zbudili vaš apetit za branje te študije nekoliko kasneje in upamo, da bo štud, ta študija korisna. Videli bomo tudi, ali bomo kasneje imeli še eno predstavitev celotnega besedila. Zaenkrat pa se vam zahvaljujem za vabilo na današnje zasedanje, zahvaljujem se Evropskemu parlamentu eh, za dobrodošljico, ki nam je izrekel. Hvala lepa, profesor De Brukjer. Zdaj bi se zahvalil še profesoru Labaju za njegovo predstavitev tej četrti sej, hkrati pa seveda vsem drugim govornikom, ki so bili danes z nami. Najlepša hvala v imenu odbora za civilne uh, eh, soboščine uh, eh, Evropskega parlamenta in tudi v imenu odbora politike Evropskega parlamenta. Zahvalil bi se tudi kolegom poslancev iz nacionalnih parlamentov, ki so bili danes z nami in tudi seveda celotnemu timu mreže Odisej. Najlepša hvala za potrpežljivost, za prisotnost in s tem zaključujem današnji sestanek. Hvala.